Dear members, dear speakers, Spoštovani kolegi, gostje, gospe in gospodje. Lep pozdrav vsem. Z veseljem vas pozdravljam v tej predstavitvi o šengenskem sodelovanju danes in v prihodnosti. Z ozirom na trenutno krizo za begunci v Evropi so države članice odločile izbrati nove ukrepe eh, na notranjih mejah. Govori se o koncu šengenskega sporozuma, o tem, da je potrebno šengen prenoviti in tako naprej. Poleg tega pa se dogaja tudi eh, veliko novega. Na današnji predstavitvi bomo poskušali odgovoriti na nekaj izmed teh ključnih vprašanj. Ustalovila se je nova agencija za uh, mejno stražo in obaljno stražo, proti tega se uh, uporablja nov informacijski sistem za mejne straže, uh, v pregledu pa je šengenski informacijski sistem eh, druge generacije. Danes bomo razmislili o tem, kakšna je trenutna situacija v šengenskem območju. Gostje pa bodo parlament obvestili o tem, kaj se trenutno dogaja. Z nami je veliko pomembnih predstavnikov drugih inštitucij, agencij, akademikov in eh, predstavniki civilnih organizacij ter think tankov. Pred začetkom razprave bi poudaril to, kako pomembno je šengensko upravljanje za naš odbor. Pred nekaj tedni smo se odločili, da bomo vzpostavili delovno skupino o Schengnu. Gospod Koeljo je poročevalec na tem področju in eh, bo tudi predsednik te delovne skupine. Danes je tudi z nami. Izpostavil je ključne izzive in to, da mora imeti parlament eh, pregled nad tem področjem. Veselijo me njegova mnenja v teku današnje predstavitve. Imeli bomo tri dele te predstavitve. Najprej bodo eh, kolegi nekaj predstavili, potem pa bomo imeli čas za vprašanje in odgovore. Predstavitev se prenaša preko spleta. Vse, kar eh, boste povedali, pa bo posneto. Žal ni tolmačenja v finščino in iz finščine, zato ker so tolmači zboleli. Kar se tiče govorcev za danes popovdne, je z nami komisar Avramopoulos, pa tudi ministr za notranje zadeve, gospod eh, Kalinak. Ampak žal bosta oba morala zapustiti naš sestanek, ker morata oba na pot v Luksemburg. Vseeno pa se nam je zdelo pomembno, da se nam vse za trenutek pridružita. Ko bosta spregovorila, bomo imeli kratko. Uh, kratka vprašanja in odgovore, potem pa jo bomo spustili naprej. Upam, da torej spremete majhen, to majhno spremembo programa. Torej, toliko glede te spremembe, sedaj pa lahko začnemo z prvim panelom. Veselje mi je, da pozdravim komisarja Avromopulosa. Marca je namreč komisija predstavila svoje sporočilo z naslovom Nazaj k Schengenu. Komisar nam bo povedal, kakšno je njegovo stališče, njegovo mnenje glede Schengna šest mesecev kasneje. Komunikacijo lahko najdete med eh, dokumenti za to predstavitev. Potem bomo dali besedo kolegom, da lahko nekaj vprašajo, na to pa nas bo moral komisar zapustiti. Z nami pa bo ostala gospa Belinda Pajk kot predstavnica komisije, ki bo lahko odgovorila na dodatna vprašanja. Tako, Besedo bom kar takoj dal eh, komisarju Dimitrisu Avramopoulosu. Izvolite. Uh, you, uh, Najlepša hvala, Klod. Veselje mi je, da sem spet tukaj, že drugič v istem dnevu. Poleg eh, mene je predsednik sveta PNZ, gospod Kalinak, in tudi to mi je v veselje. Pozdravljam vašo pobudo, da ste sklicali to predstavitev, ki je namenjena šengenskemu območju. Mislim, da je ta predstavitev v primernem času. Ne bi mogli izbrati boljšega časa. Šengensko območje je najbolj oprijemljiv uspeh evropske integracije. Poleg tega je Schengen tudi simbol tega kako smo in se počutimo evropejci, tako za študente, delavce, poslovneže in turiste, ki si želijo potovati prosto po celotni Evropi in to hitro, brez notranjih mejnih kontrol. Poleg tega je šengensko območje tudi simbol zaupanja med državami članicami, ki si zaupajo, da je upravljanje zunanjih meja med njimi stabilno in da sodelovanje med policijskimi organi dobro deluje. V tem trenutku v šengensko območju eh, grozi veliko izzivov. Videli smo, da ima določene šibke točke, kar so izpostavili tako prihajajoči begunci, kot tudi kriza za varnostnimi razmerami. Ampak prav v tem trenutku je tako pomembno, da ohranimo in zaščitimo šengensko območje sedaj ni pravi čas, da bi šengensko območje eh, vzeli kar tako eh, zakup kot zadano. Izboljšati moramo svojo varnost in eh, svoj nadzor na zunanjih mejah. Na tak način bomo uspeli pripraviti šengensko območje za prihodnost, tako da bo tudi takrat kredibilno. Evropska agencija mejnih organov in obaljne straže je na tem področju pomemben dosežek. To je projekt, ki smo ga pripravili v komisiji s pomočjo sveta in parlamenta. V samo devetih mesecih, v tem kratkem obdobju, smo videli, eh, da nam je to uspelo. Ampak zadnjih 18 mesecev smo se osredotočali v enako smer. Vrnitev k normalnemu delovanju šengenskega območja je prioriteta za našo komisijo. Prioriteta, ki jo gotovo podpira tudi parlament. Torej, poleg rednega poročanja komisije tako svetu kot tudi parlamentu, mislim, da je pomembno, da pripravimo tudi javno politično razpravo o tem vprašanju. In zato se vam ponovno zahvaljujem. Kot je Klod povedal prej, žal ne moremo stati dolgo, namreč eh, v Luksemburgu me čaka svet za pravosodje in notranje zadeve, enako kot kolega, ampak bom vašo razpravo in zaključke podrobno spremljal. Gospe in gospodje, še enkrat naj vas spomnim na nekaj dejstev glede tega, kakšna je trenutna situacija. Za začetek bi rad ponovil naslednje. Cilj komisije je to, da se odpravijo vsi mejni nadzori na notranjih mejah. Vrniti se moramo k normalno delujočemu šengenskemu območju in to čim prej. Vsi naši ukrepi so bili usmerjeni k temu, da bi ustvarili pogoje za kredibilno šengensko območje. Ne rabim vas ponovno opominjati na pogoje in izzive, zaradi katerih eh, je bilo izvršenega veliko pritiska na države članice in šengenski sistem nasplošno. Zaradi uveljavitve notranjih gamenega nadzora v strani določenih držav. Te, ta meni nadzor v Evropski uniji mora biti ciljni, torej usmerjen in omejen, tako kar se tiče lokacij, kot tudi časovno. Ob koncu septembra smo pripravili poročilo, v katerem smo to analizirali in mejni nadzor je potekal znotraj okvirov, ki ga je naša, naše priporočilo pripravilo. Ti mejni nadzori so bili omejeni na to, kar je potrebno in so razmerni. Seveda eh, z ozirom na notranjo varnost, predvsem kar zadeva tveganja drugotnih premikov migrantov iz ene države Evropske unije v drugo ne želimo vnaprej vplivati na odločitev sveta glede predloga komisije o tem, kaj se bo zgodilo po prenehanju šestmesečnega obdobja, ki smo ga določili. Vprašanje, ali torej obstaja potreba potem, da podaljšamo trenutne začasne mejne nadzore na notranjih mejah. Vseeno pa bi rad dodal nekaj. Vsi naši ukrepi so povezani in usklajeni. Naše prioritete tako za migracije kot tudi za varnost so povezane z našim upravljanjem zunanjih meja in s tem, kako lahko zavarujemo Schengen. Schengensko območje namreč ne more obstajati brez učinkovitega upravljanja zunanjih meja. To pa ne pomeni, da moramo zapreti zunanje meje, zato da bi lahko pustili notranje meje odprte. Ne želimo zgraditi trdnjave Evropa in ne bomo dovolili, da bi Evropa to postala. Evropa namreč pozna svoje mednarodne obveznosti, jih spoštuje in jih bo tudi držala. Sprejeli in, eh, in spoštovali bomo tiste, ki potrebujejo mednarodno pomoč istočasno pa ne bomo omejevali rednih potnikov. Tisti, ki nimajo pravice, da ostanejo v Evropski uniji in nimajo pravice do zaščite, morajo biti vrnjeni. Tudi to je potrebno jasno povedati. To je osrednja misel našega celostnega načina upravljanja meja katerega del je tudi Agencija za mednadzor in obaljno stražo. Seveda pa imamo tukaj tudi druga orodja za to upravljanje. Prejšnji teden smo ustanovili in začeli z delovanjem te Evropske agencije za mejni nadzor v Bolgariji. Ustrajam sem, da mora biti Evropska komisija predstavljena na tem dogodku in veselilo me je, da je šlo za hiter dogovor, dogovor glede te pomembne teme. In to kaže na, no, na to, kako zavezani smo k temu, da pridemo do rezultatov. Ena izmed nujnih prioritet je to, da zagotovimo, da bo Evropska agencija za menj nadzor in obaljno stražo v celoti operativna znotraj eh, zakonodajnih okvirjev v roku treh mesecev. Usporedno se mora nadaljevati izvajanje sporozuma med Evropsko unijo in Turčijo. Tukaj smo že videli prve rezultate in moramo to tudi uspodbujati, tako kar se tiče preselitve, kot tudi vračanja. To pa je povezano z celotnim izvajanjem um, scheme za premestitev iz Italije in Grčije. Videli smo že kar nekaj napredka v, pri tej zadevi v zadnjih tednih in mesecih. Države članice morajo nadaljevati z temi uspodbudnimi rezultati. Le na tak način se bomo lahko počasi vrnili k normalni situaciji in začeli izvajati vsa, vso evropsko zakonodajo glede šengenskega območja, pa tudi, eh, kar se tiče dublinske uredbe, ki jo moramo izboljšati in prenoviti. Ampak seveda je to samo ena plat. Druga plat pa je varnostna dimenzija našega upravljanja meja. Izmenjavo informacij moramo gotovo izboljšati. Naši informacijski sistemi morajo biti bolje povezani in bolj interoperabilni. Sodelovanje med eh, organi preiskovanja in pregona, med policijo in varnostnimi službami mora biti izboljšano. Poleg tega potrebujemo sistematična preverjanja na zunanjih mejah, saj to izboljša varnost na celotnem evropskem območju. Tako bomo lahko zagotovili tudi bolje delujoč šengenski sistem. Evropski voditelji so obljubili rezultate na tem področju. Člane parlamenta spodbujam k temu, da nadaljujete z razpravo za svetom in čim prej najdete kompromis. Potrebujemo tudi napredek pri pogajanjih, ki zadevajo sistem vstopa in izstopa. Ta bo ključnega pomena pri modernizaciji in krepitvi naših zunanjih meja. Kot veste, komisija pripravlja tudi predlog za evropski sistem za odobritev potovanja. To bi bil samodejni sistem, ki bi opredelil, kateri državljani tretjih držav ne potrebujejo vizuma in lahko tako brez omejitev in pregleda vstopijo na naše omrežje. Na tak način bi lahko zavarovali našo politiko liberalizacije vizumov, okrepili naše sodelovanje pri upravljanju meja in poenostavilo potovanje na splošno. Kar se tiče, tiče prenovitve šengenskega informacijskega sistema, trenutno se dokončuje poročilo o tem sistemu, ki bo na voljo še do konca letošnjega leta. EU-LISA je začela z izvajanjem osrednje funkcije za preverjanje prstnih odtisov znotraj sistema SIS in ta funkcija bo omogočala identifikacijo oseb, pa tudi um, samodejna opozorila znotraj sistema SIS na podlagi prstnih odtisov. Tisti, ki bodo uporabljali napačne identitete, bodo torej takoj prepoznani. Stanje danes ni enako kot pred enim letom in to vsi vemo. Jasno je, da smo dosegli kar nekaj napredka. Sedaj pa moramo nadaljevati in izkoristiti ta zagon. To pa pomeni tudi, eh, da se moramo izogniti tveganju, da bi se stvari poslabšale, da bi se vrnili k stanju, kot je bilo. Tudi kar se tiče Schengna, namreč Schengen je eden največjih dosežkov Evropske unije. Evropa nikoli ne sme postati trdnjava. Ostati mora odprta in tolerantna. Temu se ne smemo odpovedati v imenu varnosti. Naša vrata morajo stati odprta za tiste, ki potrebujejo mednarodno pomoč in za tiste, ki želijo potovati v dobri veri čez naše območje. Tisti, ki pa nimajo pravice tukaj ostati, pa morajo biti vrnjeni. Torej, veliko ljudi doživlja in izkuša prednosti šengenskega območja in to vsak dan. Cena tega, da, bi, da ne bi bilo več šengenskega območja, bi bila zelo visoka. Ne moremo jo izmeriti. Šengensko območje opredeljuje, kaj Evropa je in kakšen je evropski prostor. Ne moremo in ne bomo dovolili tega, da bi se ogrozilo šengensko območje. Nadaljevali bomo s tem, da se sproščajo notranje meni nadzori in eh, ustrajali pri tem, da se šengensko območje vrne v prejšnje stanje čim prej. Računam na vašo podporo, da bomo skupaj to tudi dosegli. Najlepša hvala. Hvala lepa, Dimitris. Besedo bom dal ministru za notranje zadeve Slovaške, gospodu Kalinaku. Zanima me, če lahko eh, svoj prispevek omejite na 10 minut, potem bomo prisluhnili dvema ali trem vprašanjem za oba, to je namreč eh, pomembno, in potem razumem, da morate žal oditi. Torej, če je to za oba sprejemljivo, potem lahko tako postopamo in eh, nadaljujemo. Hvala. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci, spoštovani prijatelji. Gospod predsednik, zagotovim vam lahko, da ne bom predolg. Namreč, kot ponavadi, je Dimitris vse zelo lepo povedal. tako da lahko dodam le še nekaj stvari. Schengen je temelj uspeha Evropske unije. In tukaj ne gre samo za svoboščine, ampak gre tudi za družinsko vsakdanje življenje, na katerega šengensko območje vpliva. Trenutno stanje šengenskega območja pa ni idealno, je pa še vedno veliko bolje, kot je bilo na začetku letošnjega leta. Videli smo, da se je situacija v primerjavi z prejšnjimi leti izboljšala, da se torej ne ponavljajo stvari. Ni več nenadzorovanih tokov migrantov, ki bi prihajali v Evropo. Tveganja iz prejšnjega leta se ne ponavljajo. Kakšni so bili razlogi za to, bomo analizirali še mnogo let. Prišlo je do napak in vredno je res, da če bi vsi spoštovali vsa pravila, ki tukaj veljajo, do takšne situacije ne bi prišlo. Ampak glede na to, da je šlo za res velik izziv, se verjetno nismo mogli izogniti tem napakam. Države so se različno odzvale, pripravile različne postopke, zaradi česar se je situacija še poslabšala. Ampak te analize prepustimo strokovnjakom. Sam lahko rečem le naslednje. Naša politika ni bila pripravljena na to ogromno število migrantov in beguncev. Mnogi izmed njimi so potrebovali mednarodno zaščito, nekateri izmed njih pa so situacijo tudi izkoristili. No, situacija je danes boljša in sedaj imamo čas, da se vprašamo, zakaj se je to zgodilo. Delovanje evropskih struktur in organov je bilo tukaj pomembno. Pomembno je bilo sodelovanje med državami članicami. Nekateri so pričakovali, da bo ta to sodelovanje steklo prej, v dveh tednih, v mesecu dni, ampak sam sem zelo vesel, da je to steklo v začetku letošnjega leta, da je bila potem situacija pod nadzorom in urejena. Evropsko unijo se pogosto kritizira, ampak mislim, da smo v tem primeru prikazali dovoljšno mero fleksibilnosti in pripravljenosti na sodelovanje. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu in še posebej temu odboru, zato da smo bili skupaj pripravljeni in da smo sedaj vzpostavili novo agencijo za mejni nadzor in obaljno stražo. To je gotovo velik uspeh, ki ga ni mogoče pogosto videti. Torej, še enkrat se najlepše zahvaljujem. Namreč jasno je, da je ta agencija posledica trdega dela in eh, veliko entuzijazma. Sporazum za Turčijo in nova agencija za meni nadzor in obaljno stražo gotovo predstavljata razlog za izboljšanje situacije. Vseeno pa moramo nadaljevati za našim delom. Pred nami eh, so še izvajanje sporazumu za vračanje in dejansko vračanje oseb. S pomočjo tega se bo situacija še izboljšala. Kar se tiče šengenskega območja, sam sem odraščal v senci železne zavese in sem bil torej veliko krat priča zaprtim mejam. Prav zato, današnje možnosti spoštujem ne samo kot politik, ampak tudi kot človek, ki je nekoč živel na drugi strani z železne zavese. Prav zato se mi zdi tako pomembno, da se situacija izboljša. Nekaj, kar nam še povzroča skrbi, so notranje mejne kontrole. Gre za posledico migracijske krize iz lanskega leta. Tukaj moramo biti konsekventni in pripraviti celostno rešitev. V določenih primerjih so, je ta mejni nadzor v bistvu politično opredeljen. Ni dejanskih razlogov, zakaj bi morala, ob, morala obstajati. Kot politiki moramo zagotoviti, da, se, da vse države najdejo svojo pot nazaj v šengensko območje. Predlog komisije bo pri tem gotovo pomagal. Obstajajo predlogi, kar se tiče izboljšanja menjega nadzora na zunanjih mejah, ampak paziti moramo, saj, mej, saj je menjni nadzor na notranjih mejah začetek konca evropskega eh, šengenskega območja. Veselim se sodelovanja v prihodnosti in najlepša hvala. Spoštovani kolegi, eh, kot sem povedal, kolega morate oditi, ampak eh, imamo še čas za nekaj vprašanj. Mislim, da bomo sprejeli pet zelo kratkih vprašanj, če je to mogoče. Torej, pet kolegov iz seznama lahko zastavi vprašanja. Začel bo gospod Koeljo in prosim, da ste čim bolj kratki. Hvala. Klod, eh, eh, let me... Hvala lepa. Naj se najprej zahvalim komisarju za njegovo prisotnost. Vem, da vas čaka svet pa na za jutri, tako da resnično ocenimo, da sta si danes vzela čas, da ste z nami. Hvala lepa komisarju Avramopoulosu. Namreč načrt nazaj k Schengenu, ki ste ga predstavili pred šestimi meseci, je skoraj do celoti speljan. Probleme imamo z premestitvijo in preselitvijo, kar pomeni, da če pogledam vrstico za vrstico v vašem načrtu, ste opravili vse razen pri preselitvah in premestitvah se še pojavljajo težave, kar pomeni, da je na voljo premalo solidarnosti. Pri ponovni uvedbi nadzora na mejah smo gotovili, da je usklajevanja premalo. Zato imamo po mojem dva problema, premalo solidarnosti in premalo vzajemnega zaupanja. Kaj lahko storimo za to, da bi ti dve ključni vprašanji lahko obravnavali? Lepa gospod Kveljo, Predlagam, da zberemo vsa vprašanja na hitro, ljudje bodo kratki nedrnati. Bomo zbrali vseh pet vprašanj, potem pa boste lahko oba odgovorili najprej komisar. In gospa Sipal je šla ravno kar iz dvorane. Sem mi hotel dati besedo, ampak besedo zdaj predajam Pavlu. Hvala lepa, bom govoril nemško. Najlepša hvala. Hvala, da ste že drugič eh, v našem odboru danes. Malo sem razočaran nad tem, da sta gospod komisar in eh, vi, gospod minister, popolnoma pozabila omeniti Romunijo in Bolgarijo. Gre za dve državi, ki nista del šengenskega območja, kljub temu, da že od leta 2011 izpolnjujeta vse pogoje za to. Že kar nekaj časa prosimo za to, da bi nas tja sprejeli. Ko sem zadnjič vprašal komisarja, kako je z tem ste rekli, da je to kot nekakšen sufle. Kako si to predstavljate? Je ta sufle končno pečen, ga lahko vzamemo iz pečice ali bodo ta dodatna orodja za Romunijo še naprej tukaj ali pa jih lahko končno odpravimo? Mislim, da smo dobro opravili naše naloge, sploh če nas primerjamo z Mačarsko. Mi imamo mejo z Ukrajino, z Moldavijo, mejo na Črnome morje in tako naprej. Nekateri eh, so nam že rekli, da imamo srečo, da nismo v šengenskem območju, drugače bi namreč Mačarska postavila eh, veliko ograjo tudi med, na mejo med Mačarsko in Romunijo. To pa ni pravično. Hvala. Vprašanje številka tri bo zastavila Judica Argentini ali pa ja, pravzaprav Me moti, da želite dati besedo kolegici, ker ste vi na seznamu, ampak dobro, gospa Valero. Prihajam iz države, kjer smo zaprli mejo Švedske. No, še enkrat, prihajam iz države, kaj se je zgodilo. Švedska je zaprla mejo. Kako dolgo mislite, da bomo lahko mejo dejansko imeli zaprto? Sama si želim, da bi se meja odprla in upam, da boste rekli, da nam ne boste tega dovolili dolgo. Hvala lepa. Podpredsednica Barbara Kendrika je naslednja. Hvala lepa. Could be a small proactively, but this is the Seveda bi morali biti bolj proaktivni v šengenskem območju, vendar je to naloga držav članic. Tako da me zanima naslednje. Kako bi lahko države članice spodbudili, da si izmenjajo informacije? Kako bi zagotovile dostop do podatkovnih zbirk, zlasti, ko gre za SIS in VIS? Kako bi lahko izboljšali sodelovanje med organi preiskovanja in odkrivanja? Zanima me tudi, Kako vi gledate na možnost, da se na letališčih uvedejo sistematični nadzori? Enako velja za mejo Evropske unije. Ali bi s takšnim nadzorom lahko bolj učinkovito odkrivali posamezne borce, ki se nezakonito skušajo prebiti v Evropsko unijo? Ali boste komorkoli dopustili odstopanje od tega pravila? ki nalaga uvedbo nadzora na meji, ker sistem namreč otežuje promet. Hvala lepa, komisar. Prvi dobi besedo za odgovore. Bom skušal biti čim bolj kratek, tako kot so bila kratka vprašanja. Naj začnem z premestitvijo in preselitvijo. Glede tega imate prav. na žalost veliko časa kar nekaj vlad ni kazalo solidarnosti pri izvajanju politike, ki smo jo vsi skupaj sprejeli. Ampak sam sem bolj optimističen. V zadnjih dveh mesecih so se stvari spremenile. 1500 ljudi smo preselili iz Grčije v druge države v roku enega meseca. Če bomo še naprej delali na tem, da dosegamo rezultate, potem se bodo zadeve izboljšale ampak če sem povsem odkrit z vami, sem bil sam precej razočaran, tako kot vsi, nad celotno situacijo. Kot smo večkrat slišali, solidarnost se ne ponuja ali a la carte. Solidarnost bodi si izraziš, bodi si jo ne izraziš. In begunska ter migracijska kriza je postavila pod vprašaj to temeljno načelo, na katerem temelji Evropska unija. Kot rečeno, zadeve so se bistveno izboljšale. Seveda smo vložili veliko pritiska, prepričati smo morali države članice, tudi one morajo prevzeti svoj del bremena pri tem občutljivem vprašanju, tako da se je število preseljenih oseb povečalo. Bolgarija, Romunija. Rekli ste, da ju nismo omenili. lahko vam povem zelo jasno, da obe državi morata postati del šengenskega območja. Kot veste, je to odvisno od soglasja v svetu, zato moramo delati na tem skupaj. Komisija, če, če vprašate komisijo, vam lahko povem, da komisija verjame, da sta obe državi pripravljeni. Bolgarija in Romunija uživata našo polno podporo pri vstopanju v šengensko območje. Potem vprašanje v zvezi s tem, kako se lahko vrnemo nazaj na normalno stanje, torej nazaj na šengen. V zadnjih mesecih smo delali na cilju, ki pa je, da se vrnemo nazaj na normalno stanje čim hitreje. To sem povedal že na začetku. Čakamo na podatke strani držav članic. Do 18. oktobra jih morajo poslati. Seveda bomo takrat situacijo tudi ponovno ocenili. Glede švedske. Prav imate, meje so zaprte, vendar moramo pokazati tudi razumevanje do švedske. Tam sem bil pred tremi meseci, vem, kakšne so razmere tam. Švedska je bila ena od prvih držav, ki so podprle našo migracijsko politiko. V relativno kratkem obdobju je pač Švedska dosegla svoje meje, je bila preplavljena, zato je vlada zaprosila za ponovno uvedbo nadzora na mejah za kratkoročno obdobje. Tu se zdaj nahajamo. Kot veste, je postopek, ki ga je treba upoštevati v tem primeru, naslednji. Mi opravimo oceno razmer. Če nas prosijo, da švedski omogočimo podaljšanje tega ukrepa ponovne uvedbe nadzora, bomo razmere še enkrat ocenili. Ne moramo pa vnaprej prejudicirati, kakšna bo ta ocena. Ne vem, ali so zastavili še kakšno vprašanje, mislim, da sem odgovoril na vse. A ja, še varnost. Ja, zelo občutljivo vprašanje. Vprašali ste me, kako lahko države članice prepričamo v to, da bodo sodelovale, kako lahko spodbudimo več zaupanja med njimi. Tudi tu smo dosegli napredek. Naj vam podam primer. Tisti, ki so skušali zagrešiti teroristično dejanje v Nemčiji pred enim tednom, smo jih izsledili in tudi aretirali. Veste zakaj? Zato, ker sedaj prihaja do izmenjave informacij. Nismo sicer še v idealnem položaju, ampak koncept varnostne unije je tisti, o katerem se pogovarjamo. Z novim komisarjem, ki je zadolžen za varnostno unijo Julianom Kingom smo bili tu pred nekaj tedni, predstavili smo projekt, jasno smo izpostavili, na kaj se osredotočamo. Na podlagi lastnih izkušenj, glede na to, da je v mojem portfelju tudi vprašanje varnosti, ugotavljam, da obstaja vrzel, obstaja neke vrste pomankanje, ko gre za zaupanje. Zakaj prihaja do tega? Iz povsem enostavnega razloga države najboljše obveščevalne podatke zadržijo zase. Niso pripravljene deliti teh informacij. Naš cilj pa je, da se bi informacije delile. To je naš cilj, napredek smo dosegli, ampak v luči teh izjemno nevarnih okoliščin se morajo vsi v Evropi zavedati, da če ne bomo poglobili sodelovanja in vzajemnega zaupanja, ne bomo v položaju, ko bi lahko učinkovito upravljali s to kompleksno situacijo. Poleg tega ne smemo nikoli pozabiti na to, da je vse skupaj povezano tudi s temeljnimi pravicami. Vedno sem trdil, da sta varnost in zaščita temeljni pravici naših državljanov. V tej smeri moramo torej delati, v tej smeri že delamo, nismo tam, kjer smo bili pred dvema letoma. Še zadnja pripomba. Naj vas spomnim, da so tisti, ki so zagrešili teroristična dejanja v Parizu, bili dobro znani v nekaterih državah. V državah članicah Unije, pa tudi izven Unije. Če bi takrat, pred letom in pol, države izmenjevali informacije, bi te storilce izsledili in jih aretirali do tega žal ni prišlo. Nekaj smo se naučili iz teh zadnjih izkušenj. Verjamem, da je to poglobljeno sodelovanje skupaj z pobudami, s konceptom, s projektom Varnostne unije tisto, kar bo poskrbelo za več varnosti in zaščite naših državljanov. Hvala. Hvala, gospod komisar. Gospod Kalinak, večina vprašanj je bila sicer namenjenih komisarju. Imate še vi kakšno sklepno misel? Ja bi sem vlastne už len doplnil uh, pana. Samo še nekaj bi dodal k temu, kar je že povedal gospod komisar. V svetu smo začeli razpravljati o vprašanju, ki je povezano z časovnico. Namreč eh, govorimo o fleksibilni solidarnosti. Vse države nimajo enakih predpogojev in predvsem ko govorimo o migracijah, tukaj ne gre za naravne katastrofe. Namreč pri naravnih katastrofah imajo vse države enake pogoje in zato tukaj veljajo enaki, enaka pravila. Pri migracijah pa so pogoji drugačni in zato so tudi, bi morala biti tudi pravila drugačna. V tem primeru pridemo do tega paradoksa, ki smo ga videli v Makedoniji, naprimer, ko so migranti iz države članice Evropske unije prebežali v državo, ki ni članica, naprimer. Torej, ti migranti so želeli potovati v določeno, izbrano državo. Prav zato smo se pogovarjali z Avstrijo in smo jim tudi ponudili določene kapacitete. Avstrija namreč ni več imela dovolj zmogljivosti. Prav zato je Slovaška dala na voljo 800 mest. No, na koncu pa smo sprejeli več kot 1200 siricev v naši državi. Torej, vsaka država se pač odzove po svojih zmožnostih. Sprejeti pa moramo dejstvo, da je to lastna izbira migrantov v določenem primeru. Namreč oni imajo svoje predstave tukaj. Veseli me, da je delo komisije sedaj vidno v vsaki državi. To je gotovo napredek. Ampak prav to solidarnost moramo razumeti na različne načine in jo tudi uporabljati različno. Slovaška je v zadnjem letu napotila 300 policistov, ki so delali v drugih državah. Če to primerjam z drugimi državami, bi morala naprimer Nemčija dati na voljo 5000 policistov, ampak oni seveda nimajo takšnih zmogljivosti. Torej, sodelovati moramo in si pomagati z možnostmi, ki jih imajo. Premiki Migrantov niso podvrženi statističnim podatkom, ne, gre za spontane dogodke in zato si moramo tukaj pomagati. Pa še nekaj. Največja nevarnost tukaj je, da bi začeli razmišljati o nekakšnih plavšalnih rešitvah. To pa ni mogoče za zelo specifično vprašanje. Kar se tiče Romunije in Bolgarije, kolega Če si ogledate odločitve sveta od leta 2006 naprej do danes, potem boste videli, da o tem malo kdo govori več kot eh, prav svet. Bom poskušal govoriti v angleščini, morda bo lažje, se opravičujem. Večkrat je Slovaška podala predloge. Rekli smo, da je res nujno, da tudi Bolgarija in Romunija postaneta del šengenskega območja. Grče je zdaj zgolj nek otok. Bolgarija in Romunija bi naredili šengensko območje bolj kompaktno. Kot veste, smo pripravljeni na to že dolgo časa. Tudi v času našega predsedovanja smo si zastavili kot prvo nalogo prav to, res je čas, da storimo korak naprej. Dimitri ima prav, kmalo bomo ob koncu tega postopka vstopanja teh dveh držav v Schengen, tako da bo upam kmalo dosežen napredek tudi pri tem ključnem vprašanju, ki ga imamo vsi na svojih agendah. Gospa Kodricka, vi ste zastavili vprašanje. Rutina je največja grožnja, kadarkoli govorimo o izmenjavi informacij. Nekatere obveščevalne, varnostne ali policijske službe si izmenjujejo informacije, ampak ponekod se informacije izgubijo v smislu, da se nihče ne odzove, nobenega odgovora ni nihče ne ukrepa na podlagi prejetih informacij. Pred dvima mesecema je moja država poslala informacijo in so na Danskem prijeli pet sumljivih oseb. Tega sem bil res vesel. Tako da tu ne gre zgolj vprašanje izmenjave informacij, temveč tudi zato, da potrebujemo določene povratne informacije, kaj ste s temi informacijami storili, kako ste jih uporabili. V ta namen pa potrebujemo skupno podatkovno zbirko, v katero bomo vnašali ne zgolj same informacije, temveč tudi informacije o tem, kako te informacije oziroma podatke uporabimo. Ne vem, če prejmem deset informacij v enem dnevu, se lahko zgodi, da če delujem zgolj rutinsko, se v roku treh dni te informacije lahko izgubijo. Hvala lepa, gospod minister, hvala lepa tudi komisarju. Danes imamo vsi natrpan dnevni red. Belinda Pajk z komisije bo ostala tu, če imate še kakršnakoli vprašanja. In tudi kolegi z Frontexa bodo še z nami. Hvala lepa obema. Kolegice in kolegi, kar nadaljujemo s programom. Prisrčno pozdravljam Lino Vosiljute, Pjera Gudana in profesorja Steva Pirsa. Prisrčno dobrodošli. Če kolegi zapuščate dvorano, potem prosim, da to storite tiho. Lina bo predstavila študijo političnega DKC in sicer v zvezi z nadzorom na notranjih mejah v šengenskem območju ali je Schengen odporen na krizo. Izvolite. Najlepša hvala, da ste nas povabili, da predstavimo to študijo. Če greste lahko na naslednjo prostojnico. Ta študija je rezultat skupnega delovanja sedmih vodilnih akademikov za šengenska vprašanja. Imela sem to čas, da sem usklajevala delo v tej ekipi, tudi skupaj z vodilnim think tankom. Z raziskovalci smo zastavili štiri ključna vprašanja. Prvo vprašanje, ali je sistem upravljanja Schengna odporen na krizo, ali se dovolj učinkovito izvaja šengenski pravni okvir, ali potrebujemo zakonodajno reformo in še zadnje vprašanje, kako lahko zagotovimo več učinkovite pravne in demokratične odgovornosti. Naslednja prosojnica, prosim. Kar zadeva metodologijo, ki smo jo obrali, naredili smo pravno analizo, pa tudi politično analizo. Na našem desku so opravili raziskavo, uporabili so delno strukturirane intervjuje z vsemi predstavniki držav, pa tudi evropskih agencij ter tistimi, ki oblikujejo politike. Podrobno smo si pogledali sistem priglasitev na ravni držav članic, preverili smo tudi, kakšni so bili umestni zaključki, do katerih smo prišli v razpravah z deležniki civilno družbo mladimi. Govorili smo o vprašanju, kako gledajo na Schengen, kakšno vlogo lahko odigrajo v okviru Schengena. Če gremo nazaj na zgodovinsko ozadje, kako je bil sploh oblikovan trenutni sistem upravljanja Schengna? Francosko-italijanska zadeva leta 2011, potem arabska pomlad. Veliko državljanov iz Tunizije je prišlo v Italijo in Francijo. Francija je uvedla takrat nadzor na notranjih mejah, s čemer se je sprožila polemika na ravni Evropske unije. Takrat je bila podana tudi zahteva po več Evropske unije v upravljanju šengenskega območja. Evropski parlament je tudi odigral svojo vlogo skladno z Lizbonsko pogodbo še posebej, ko je šlo za mehanizem spremljanja in ocenjevanja Schengna. Opravljena je bila tudi zakonodajna reforma po letu 2013. Dva nova pravna instrumenta imamo na voljo, šengenski mejni zakonik, ki opredeljuje pravila za države članice, ko gre za upravljanje zunanih meja. Podrobno se opredeljujejo tudi izjeme ter pravila v zvezi s tem, kdaj in kako se lahko ponovno spostavijo notranje meje. Potem je pa tu še mehanizem za ocenjevanje in spremljanje šengenskega območja. Ta mehanizem je namenjen temu, da spremljamo, ali se šengenska zakonodaja dosledno izvaja. Še posebej smo se osredotočili na zunanje meje v tem kontekstu. Ključna inovacija je v šengenskem mejnem zakoniku in sicer člen 29. Ta omogoča, da se podaljša ukrep vzpostavitve notranjih meja za šest mesecev hkrati in sicer v obdobju dveh let. To je res ukrep v zadnji sili, ki ga ne želimo uporabiti, če se le da. Glede šengenskega evalvacijskega mehanizma včasih je bil to medvladni instrument, o katerem so odločali v svetu, sedaj je to mehanizem, ki temeli na pristopu skupnosti, komisija je vodilna v tem pogledu zlasti generalni direktorat Home. Potem smo pravili tudi reformo upravljanja Schengna, predvsem na področju ekspost poročanja, odgovornosti. Tudi komisija podaja svoje poročila ex post. Ugotovili smo, da kljub temu, da je parlament dobil pravico do obveščenosti, zlasti, ko gre za vprašanje, kaj se dogaja v šengenskih evalvacijskih misijah, ter kar se dogaja s tistim, kar je zapisano v poročilih. In pri poročilih je še vedno veliko težav pri dostopanju do vseh teh informacij. Slišali smo nekaj anegdot o tem, kako gredo poslanci v to tajno sobo, kjer so iskali Šivanko v kopici Sena. Naslednja prosojnica, prosim. Kot so kolegi iz GD Home že pojasnili, nova reforma upravljanja se uporablja zgolj v izjemnih okoliščinah če se pojavi večje število oseb, ki v Evropi iščejo mednarodno zaščito. To imenujemo zdaj begunska kriza. Države članice so se takrat odzvale z uvedbo nadzora na notranjih mejah. To pa je seveda pokazalo, kakšne omejitve ima skupni azilni sistem. Enako velja tudi za skupni migracijski sistem. Naslednja prosojnica. Katere so naše ključne ugotovitve? Države so formalno sicer izpolnjevale šengenska pravila, šengenski mejni zakonik in so tudi podale priglasitve, niso pa spoštovale duha šengna. Kaj to pomeni? Da ni bilo argumentov v zvezi s sorazmernostjo ali potrebo po teh ukrepih, oziroma so bili ti argumenti premalo dobro utemeljeni. Ugotovili smo tudi to, da se v teh priglasitvah ni podala ocena tega, kako bi vse skupaj vplivalo na prost pretok državljanov. Velika zmeda je nastajala tudi med državami članicami glede tega, ali govorimo o migrantih ali govorimo o prosilcih za azil. To je bilo namreč ključno vprašanje, kakšne postopke naj uporabimo. Skupni azilni sistem ali šengenski zakonik. Naslednja prosojnica. Šengenski evalvacijski mehanizem je postal ključni vir informacij za sproženje člena 29. šengenskega mejnega zakonika. Uh, vendar so se pripetile dramatične spremembe od novembra 2015. Takrat je bila opravljena nenajavljena misija na terenu v Grčiji. To je bil ključni argument, zakaj sta komisija in svet potem podala predlog, da se sproži člen 29. Glede na to, v kakšnih okoliščinah smo se znašli maja, lahko rečem, da so bile zadeve precej drugačne. Manj je bilo uloženih prošen za azil, manj migrantov je prihajalo v Evropo, zato ugotavljamo, da je bil člen 29 bolj utemeljen, uporabljen zaradi, zaradi strahu, da bi prišlo do sekundarnih gibanj pri migrantih oziroma da bi prišlo do drugega toka migrantov in beguncev. Also what we found out among the member states who have not introduced the države, ki niso upeljale notranjih meja, niso niti natančno vedele, kaj šengenski zakonik dopušča, česa ne. Namreč šengenski zakonik dopušča policijski nadzor, ne pa uvedbe notranjih meja. Državljani so tudi ugotovili, da se na menih območjih vedno bolj uporablja policijski nadzor tudi za namene upravljanja z migracijskimi tokovi. Podanih je bilo tudi nekaj dokazov v zvezi s tem, da so prosilce za azil obravnavali kot nezakonite migrante ter s tem upravičevali nadzor na meji. Enaka vprašanja so se torej zastavljala, kdo so ti posamezniki ali naj se registrirajo, če ja, kje. Nekatere so registrirali preko sistema SIS-2. Ampak, če gre za prosilce za azil, bi jih morali registrirati v sistem Eurodac. Tako da tu moramo jasno potegniti ločnico med enim in drugim sistemom. Kakšni so naši sklepi? Ne potrebujemo zakonodajne reforme, zato ker je Schengen odporen na krizo in tudi ustreza ciljem, ki jih skušamo doseči z njim. Trenutni zakonodajni okvir je dober, samo bolje ga je treba izvajati. Komisija mora odigrati svojo ulogo, biti mora varuhinja evropskih pogodb in zakonodaje, Evropski parlament pa mora izkoristiti svoje pristojnosti ter zagotoviti večjo demokratično odgovornost. Zato smo podali naslednja priporočila. Kot prvo, komisija bi morala strogo izvajati test sorazmernosti, pa tudi test nujnosti uvedbe notranjih meja. Preveriti mora tudi, kako vse skupaj vpliva na pravico evropskih državljanov do prostega pretoka. Evropski parlament bi moral imeti dostop do tih informacij, zadeve je treba praktično urediti, da bo imel tak dostop. Ločen evaluacijski mehanizem potrebujemo za azilno vprašanje, po našem mnenju. To naj bi dopolnilo šengenski evaluacijski mehanizem. Potem potrebujemo tudi smernice Evropske unije v zvezi z internimi policijskim nadzorom na menjih območjih. Več znanja potrebujemo tudi v zvezi s tem, kako se trenutno uporabljajo podatkovne zbirke Evropske unije, če se jih morda ne zlorablja. Agencija za temeljne svoboščine pa bi morala stalno biti vključena v šengenske evalvacijske misije, tako na notranjih kot zunanjih mejah. Danes namreč to še ni uveljavi. Na no, vse zadnje pa bi morala tudi civilna družba odigrala svojo vlogo. To vlogo lahko odigra najbolje tako, da pripravlja neodvisna poročila v senci. Najlepša hvala, upam, da boste prebrali našo študijo, sama pa se že veselim vaših vprašanj. Uh, hvala za. Uh študijo in za vašo predstavitev. Zdaj bomo slišali še predstavitev eh, neke druge študije in sicer gre za eh, predstavitev stroškov ne Schengna. Spregovoril nam bo Pierre Gudan. Eh, deset minut imate na voljo tudi vi. A, vi boste to predstavili, torej naredili vod, gospod Pirs pa bo potem predstavil samo vsebino študije. Izvolite besedo za predstavitev. Pozdravljeni, gospod in gospodje. Najprej nekaj nasplošno za uvod. Rad bi spomnil na to, da smo na Schengen do nedavna gledali eh, kot na enega večjih uspehov evropske integracije, eh, kajti omogočil je prost pretok ljudi, storitev in blaga. Ampak potem je prišlo do migracijske krize, eh, In ti begunski migracijski tokovi so eh, pokazali, da ne deluje dobro skupna azilna politika, potem migracijska politika in pa politika nadzora zunanjih meja. In eh, torej skrbi povezane z notranjo varnostjo ter te vrzeli so eh, vodile številne države šengenskega območja, da so ponovno uvedle na začasen način in v skladu s sporazumi torej, nadzor na notranjih mejah. In koordinatorji odbora Libe so eh, v tej luči eh, prosili službo za parlamentarne raziskave za študijo o, o potencijalnih stroških eh, uvedbe notranjih meja. Torej, ta študija Mm, si prizadeva odgovoriti na dve vprašanji. Kakšni bodo ekonomski, socialni in politični stroški ponovne uvedbe nadzora na mejah znotraj šengenskega območja in kakšne bi bile prednosti ukrepanja na evropski ravni ali kako bi k temu lahko prispevali zunani dejavniki. E, no, mi se pri tem opiramo na študijo, ki je bila naročena pri Rand Europe in dopolnjujemo tudi študijo, ki. Uh, jo je odbor IMKO eh, naročil in sicer o učinkih na notranji trg eh, to vrstne uvedbe notranjih meja v šengenskem območju. Mi smo v tej študiji si zamislili tri eh, scenarije. Pri prvem gre za ukinitev sistema Schengen za dve leti v petih državah, ki so že uvedle nadzor na mejah. Potem drugi scenarij, eh, tukaj gre za ukinitev sistema Schengen za dve leti v eh, celotnem šengenskem območju. Eh, torej na vseh notranjih mejah držav, ki so v šengenskem območju. Pri tretjem scenariju pa gre za ukinitev v celoti in za nedoločen čas šengenskega območja. No bom zdaj povedal še glavne rezultate. Če pogledamo prvi scenarij, ukinitev šengenskega sistema za dve leti v petih državah. In če predvidevamo, da eh, ne bi ustanovili vseh eh, mejnih točk, da bi prišlo tudi pri človeških virih do premestitve in da bi morali nakupiti določeno opremo, za te mejne točke, v tem primeru pridemo na strošek 211,5 milijonov evrov. Pri drugem scenariju, če bi Schengen ukinili za dve leti v vseh državah eh, in če bi upoštevali iste hipoteze kot pri prvem eh, scenariju, samo da bi zdaj šlo za vse notranje meje, tukaj bi prišli do stroška med 4,4 in 7,4 milijard evrov. Potem pa še eh, Eh, stalna ukinitev, to je tretji eh, scenarij, tukaj bi pa prišlo eh, zaradi mejnih eh, točk in tako naprej do eh, enkratnih fiksnih stroškov 20 milijard evrov, potem pa še letno bi to stalo 2 do 4 milijarde evrov in to ustreza nič cela nič 2 do nič cela nič 3 BDP-ja šengenskega območja. Potem se ukvarjamo tudi s socialnimi stroški. Eh, tukaj je šlo tudi za pravosodno in policijsko sodelovanje v okviru Schengna. Eh, več je bilo zaseženih eh, nedovoljenih drog. Potem tukaj bi se morali vrniti na notranje meje. Veliko je bilo tudi kriminala, ki je bil s Schengnom zatrt. Po uvedbi Schengna je bilo torej več uspeha v boju proti eh, kriminalu. Eh, so pa ugotovili, da eh, v državah, ki niso v Schengnu, zdaj trpijo posledice. Treba bi bilo ponovno vzpostaviti zaupanje državljanov v sposobnost Evropske unije, da se bori proti tem vrzelim, ki še obstajajo. Potrebovali bi tudi dejavnosti na ravni EU, da se ukrepi solidarnost med državami in članicami. Treba pa bi bilo seveda tudi ukrepiti okvir šengenskega območja eh, in upoštevati to, da so države uvedle eh, nadzor na mejah do novembra 2016, potem pa bo ta nadzor spet ukinjen. Hvala. Thank you very much. I'm always happy to be here and it's my pleasure. Gospod Pierce, hvala, vedno rad pridem uh, sem. Predstavil bom študijo Rand Europe uh, o tej pomembni temi. Sam pri študiji nisem sodeloval. Bom pa dodal potem tudi uh, svoj pogled na teme, s katerimi se ukvarja študija. No, poglejmo kar uh, naslednjo prosojnico. Študija um, si ogleduje in proučuje prednosti skupnega delovanja na ravni EU, torej kako bi Schengen lahko reformirali. Eh, kakšen bo Schengen v prihodnje, kakšen bi moral biti zato, da se bomo ustrezno ukvarjali in reševali eh, probleme, zaradi katerih so številne države uvedle nadzor na mejah. Skušamo tudi identificirati področja, eh, kjer bi lahko prišlo do koristi evropskega ukrepanja. Mm. No, kakšni bi torej bili ti ukrepi, študija temelji na dokumentu uh, Rand Europe uh, oziroma na poročilu Strošek ne Evrope. Uh, cilj, uh, ki ga ima uh, študija Rand Europe, je, da si ogleda najprej ekonomske, socialne in politične stroške ponovne uvedbe meja na notranjih mejah med državami članicami Schengena. Uh, poleg tega skuša oceniti tudi potencijalne koristi dodatnih ukrepov na ravni EU znotraj okvira Schengen, pokvira pa tudi določena področja, ki eh, niso neposredno povezana s Schengenom. Na naslednji prosojnici vidimo naslednje. Zastavili smo se vprašanje, kakšni so potencijalni učinki oziroma koristi eh, boljšega delovanja na ravni EU. Tukaj vidimo, da je šlo za štiri različne elemente, eh, o kateri govori poročilo, torej da se okrepi eh, izvajanje akija, potem eh, razširiti uporabo in funkcionalnost sistema SIS, kako uporabiti sistem evalvacij, potem imamo novo verzijo Frontexa, Spraševali smo se, kako zapolniti vrzeli pri policijskem in pravosodnem sodelovanju in pa spremembe na področju eh, sistema za azil in migracije. Torej, kako eh, sodelovati tudi s tranzitnimi in državami in državami izvora. No, eh, upravljanje Schengna. Komisar je že omenil številna področja. Oceniti je treba šengenski informacijski sistem do konca leta, tako kot je to zapisano v zakonodaji. To je lahko priložnost, da spremenimo pravila in tako dosežemo, da se bo zbiralo več informacij v sistemu SIS. E, če spregovorim osebno, bi se vprašal o potrebi, ali res potrebujemo toliko informacij o nezakonitem priseljevanju imamo tudi poseben predlog, ločen predlog o Eurodaku in ta se že ukvarja s številnimi od teh vprašanj, ko gre za nezakonito priseljevanje. Mogoče ni potrebno, da tukaj spreminjamo eh, šengenski informacijski sistem. Treba je ugotoviti, eh, kako bi zagotovili dodano vrednost. Eh, in to moramo povezati tudi z reformo Eurodaka. Pa tudi pogledati moramo ali reformo izvajati tako, kot to predlaga komisija. Komisija je podala tudi druge predloge, tudi te treba oceniti. Mislim, da moramo uh, imeti pred očmi ob, obe ravni. Zdaj je treba reformirati eh, sistem upravljanja Schengna. Nekateri eh, ste že rekli, da mogoče potrebujemo več informacij. Uh, o tem, zakaj je bilo treba ponovno uvesti nadzor na mejah. Tukaj niso bili izpolnjeni vsi kriteriji. Poročilo pravi tudi, da bo učinek teh ukrepov verjetno omejen. Eh, imeli bomo reformo sistema SIS, več bi si morali deliti informacij o osumljencih terorizma. To delno že poteka, ampak te informacije do nedavna niso bile uporabljene. Eh, mogoče bi o boljši uporabi teh informacij lahko določene napade tudi preprečili. Torej, o tem bi bilo vredno razmisliti. Potem eh, nadzor na zunanjih mejah. Obstajajo omejitve, kot to kaže poročilo, ko gre za novo verzijo Frontexa, če ga bomo še tako imenovali. Eh, ta se zanaša na države članice moral bi imeti ločen eh, proračun, države pa imajo tudi dodatne obveznosti, ki jih prej niso imele. Te izjeme eh, oziroma omejitve veljajo 6-7 dni, ne vemo še, kakšni bodo učinki. Potem boljše preverbe na zunanjih mejah, eh, te bodo verjetno prinesli izboljšave. Eh, predvsem ko gre za direktivo o boju proti terorizmu. Eh, na področju tujih borcev in boja proti eh, terorizmu v strani tujih borcev bi lahko dosegli izboljšave, bomo pa še videli, kako bo to povezano in kako bo delovalo. Tukaj je potem še vprašanje človekovih pravic, torej, da ne bomo nekoga pokrivem obshodili, ampak postavlja se vprašanje, zakaj bi kdo eh, pogosto potoval na Bližnji vzhod. Eh, dogovorili se bomo tudi o sistemih, eh, sistemu vstopa in izstopa. Tukaj se v svetu zdaj veliko dogaja in obstajajo še vprašanja povezana s tem poročilo, pa ne proučuje učinkov, zaenkrat je zato še prezgodaj, torej učinkov eh, Brexita. Brexit eh, bo gotovo mm, povzročil še več eh, neevropskih oziroma migrantov, iz, ki ne prihajajo iz EU. Britanska vlada pravi, da se prost pretok ljudi ne bo nadaljeval med šengenskim območjem in uh, Veliko Britanijo. Uh, eh, zirsko je, ja, ampak ne pa s šengenskim območjem. S tem bodo uh, povečani stroški in to bo treba upoštevati tudi uh, vnaprej. Uh, ne vemo, če si bo Združeno kraljestvo izpogajalo kakšno izjemo pri tem sistemu vstopa in izstopa. Mogoče bodo dobili kakšno posebno obravnavo, ampak zaenkrat uh, si tega ne moremo obetati. V tem odboru boste to gotovo še proučevali v naslednjih letih. Mm, ampak Brexit bo vsekakor prinesel posledice, predvsem kar se tiče stroškov. Potem policijsko in pravosodno sodelovanje. Poročilo e, kaže, da bo prišlo do pozitivnih učinkov policijskega in pravosodnega sodelovanja sistem SIS ponuja kratkoročne možnosti za dodatne izmenjave eh, informacij in pa policijsko in pravosodno sodelovanje. Bolj se bodo uporabljali tudi prstni odtisi, eh, torej znotraj trenutnega sistema. Na ta način se eh, identificira osumljence. Treba pa je seveda upoštevati, tudi obveznosti glede varstva podatkov. No pa še azil in migracije. Tukaj obstajajo določene uh, skrbi, s katerimi se soočajo tudi številne nevladne organizacije. Um, predlogi komisije eh, zadevajo Dublin, s tem so povezane skrbi. Uh, predvsem je zaskrbljujoč način, kako ljudi vračati v Turčijo, uh, ko gre za družinske. Eh, povezave. Eh, zaenkrat Dublin zahteva, da eh, se družine lahko združijo. To velja predvsem za majhne otroke, ampak zaenkrat se to bolj malo dogaja, tudi ne, namenja se temu dovolj pozornosti na evropski ravni in na ravni držav članic. Komisija želi dati prednost varnim tretjim državam ko gre za združevanje družin. Edina varna država za otroka je država staršev, prav tako edina varna država za ženo je država, kjer je mož. Po mojem mnenju. No, ali eh, lahko izboljšamo politiko eh, vračanja? Mm, mislim, da ja, ampak tukaj bo treba ustaviti eh, najti ustrezno ravnotežje in okrepiti sodelovanje s tranzitnimi državami in državami izvora. No, Afganistan, tukaj je bilo nekaj eh, uspešnih prošen za azil, no pa še nekaj, še nekaj zaključkov imam. Eh, Sprašujemo se tudi o izvedljivosti in pa politični sprejemljivosti. Komisija eh, je temu zavezana, s tem so povezani potem tudi eh, problemi s časovnico. Vse, kar je tehnično kompleksno, ne samo zahteva veliko časa, eh, časa za pogajanja, pa tudi veliko je tehničnih problemov, stroškov in tako naprej. Niso pa vse te uh, opcije nek predpogoj, da se vrnemo k normalnemu delovanju Schengena. Nekaj časa bo še trajalo, da bomo imeli enoten sistem uh, izdajanja dovoljen za potovanja in pa da bo sistem vstopa in izstopa začel ustrezno delovati. Nekateri so se ustrezno vprašali, ali um, sploh lahko uvedemo ponovni nadzor oziroma na mejah. Mislim, da moramo zdaj si zastaviti ta vprašanja, glede na to, da se je pot čez Zahodni Balkan uh, zaprla, uh, sporazum s Turčijo um, še ne deluje dobro. Uh, Torej, eh, ali bomo res uh, ukinili Schengen? Mm. No, upam, da eh, vam je ta predstavitev koristila. Poročilo je zelo dobro, veliko lahko prispeva k vaši razpravi in priporočam, da ga vsi preberete. Hvala. Uh, Hvala, gospod eh, Piers. Eh, vi spremljate delovanje našega odbora zelo natančno in zelo zanimivo za nas je bilo slišati to vašo predstavitev. Trije govorci so se javili v okviru te razprave, ampak pogosto potem eh, kolegi tudi odidejo. Gospod Koeljo je tukaj, gospa Koraca Bild in gospa Wimberg. Eh, želi še kdo zastaviti kakšno vprašanje našim trem govorcem? Vsi postajate zaspani, gospod Deprej je celo zadremal. Eh, izgleda, da ste zaradi vremena tako zaspani, vreme pa je zelo angliško. No, gospod Koeljo, izvolite. Nimam zelo veliko vprašanj. Mm, želim pa se zahvaliti za obe poročili otroških nešengna. Komisija je rekla, da na Schengen gleda kot na enega večjih uspehov. Dobro pa je tudi, da povemo, koliko bi nas stalo, če Schengena ne bi bilo. Če bomo uničili Schengen, ne bomo uničili samo enega največjih uspehov evropskega projekta, ampak bomo tudi škodovali načinu, kako zagotavljati gospodarsko rast in delovna mesta. Gospodarski stroški ne šengna so grozljivi in to ste dobro pokazali. Vprašanje za gospoda Pirsa. Vi ste rekli, da moramo okrepiti delovanje šengna. Strinjam se z vami. Moje edino vprašanje pa bi bilo, kako to doseči. Uh, ali prek postopkov kršitve, ki jih sproži komisija, ali imamo kakšna druga urodja na voljo za to, da bolje uveljavimo Schengen. Kar se tiče prve eh, študije, ali je Schengen odbor na krizo, strinjam se s štirimi glavnimi zaključki, nobene potrebe ni eh, za zakonodajno reformo, potrebujemo boljše izvajanje, to je vsekako res. Komisija mora odigrati svojo vlogo kot varuhinja pogodb na evropski ravni pa potrebujemo tudi več dostopa do informacij in več demokratične odgovornosti. Mi smo že sprejeli odločitve, eh, da to zagotovimo tukaj v odboru Libe. Nisem povsem prepričan eh, glede preverb eh, na mejnih območjih, mm, kar se tiče policije, da, ampak to je sivo področje in moramo se odločiti. Eh, kaj eh, torej uvesti in česa ne. Strinjam se z vašimi zaključki, ne pa vedno z vsemi priporočili. Hvala. Ana Marija Koraca Bild. No, jaz sem pa zelo budna pri tej razpravi. Mislim, da je ta več kot potrebna in da je zdaj tudi pravi čas za njo. Preveč smo se prepustili rutini. Eh, Schengen omogoča prost pretok eh, in to je eden od temeljev Evropske unije. Mm, mi si že leta prizadevamo za svobodo in pravičnost, za tako svobodno območje. Zdaj pa Schengen postaja orodje za upravljanje migracij, zlorablja se v ta namen. Mislim, da je bilo zelo. Eh, dobro, eh, to, kar smo imeli, torej ta eh, mehanizem za nujne razmere, ampak pozabili smo, da mora biti to ukrep v skrajni sili. Tega mehanizma ne bi smeli sprožiti takrat, ko prihajajo migranti, ampak takrat, ko obstaja kakšen problem za javno varnost. In, Mm, zdaj se uveljavlja eh, mnenje, da so migranti eh, vzrok za eh, nevarnost oziroma da ogrožajo javno varnost. Meni se to zdi nesprejemljivo. Na Švedskem imamo zelo specifično situacijo, predvsem na meji z Dansko in sama sem v Imku sprožila to poročilo o stroških ne Schengna o Schengenu moramo govoriti ne samo v povezavi z migracijami, ampak moramo pogledati, kako vpliva na življenja ljudi. Sama sem bila šokirana, ko sem videla, koliko ljudi eh, na južnem švedskem je izgubilo delovno mesto, koliko eh, jih ne more več hoditi po otroke v šolo, koliko jih ne more se voziti v službo ali eh, na delo veliko je bilo uh, ekonomskih izgub. Te so res grozljive. Sama sem se udeležila misije odbora Libe in sama kot eh, švedska poslanka to najbolje poznam. Eh, verjetno pa se isto dogaja tudi na drugih območjih EU. Torej veliko je izgub, gospodarskih izgub, to slabo vpliva na državljane Evrope in to pogosto pozabljamo. No, na švedskem smo zelo za prost pretok eh, ljudi. Ampak eh, druge države niso prevzele odgovornosti, ko je šlo za upravljanje migracij in problem je tudi eh, slab nadzor na zunanjih mejah. To pa je predpogoj za dobro delovanje Schengna. Tudi nimamo uh, interoperabilnosti sistema SIS. mislim, da bi morali glede izmenjave informacij in baz podatkov bolj sodelovati s Turčijo. Turčija ima podatke o ljudeh, ki prihajajo v Evropo, mi pa nimamo vedno dostopa do teh podatkov. No, švedska vlada uh, sploh ni sodelovala z Dansko, to bi bila prava katastrofa. Dve državi imamo, ki nista uspeli uh, ustrezno preverjati potnih listov in pa osebnih izkaznic. Veliko je zamud pri tem, eh, veliko nepotrebnih težav. In kaj lahko naredimo eh, za to, da bomo povečali možnosti za oceno tega, kaj počnejo države članice? Kaj bo naredila komisija zdaj po več kot enem letu, eh, ko države že uporabljajo ta mehanizem? In kaj lahko komisija še naredi, da bodo države tudi čezmejno sodelovale in da bo to sodelovanje učinkovitejše. E, policija bi morala učinkoviteje sodelovati med seboj. Pa še zadnje vprašanje, se upravičujem, e, še za našo govornico. Veliko je zmede med migracijami s Schengenom, azilom in azilnim e, kodeksom. Zdaj se nazaj pošilja tudi otroke brez spremstva zato ker uh, je bil suspendiran šengenski zakonik. Ali je to možno in kaj komisija dela na tem področju? Hvala. Um, we... Um, just on the commission one, I th don't know if Belinda Pike might want to take. take. Mogoče bi Belinda Pike odgovorila na to vprašanje, ki je zadevalo komisijo. No, še zadnji govorec oziroma govorka, uh, potem pa bomo vam dali besedo v imenu komisije. Eh, komisarja namreč ni več z nami. Eh, gospa Winger pa je eh, zadnja govornica. Ja, ja. No, rada bi začela s stroški, ki so jih prinesle notranje meje oziroma nadzor na notranjih mejah in sicer na eh, kratek in dolgi rok. Eh, lahko si to vprašanje zastavimo tudi drugače, koliko bi stalo, če ne bi eh, vzpostavili tega nadzora na notranjih mejah. Ali ste si zastavili to vprašanje, če ne bi zaprli meja, naprimer na švedskem, koliko bi nas to stalo, če bi sprejeli vse begunce? Situacija je bila tako slaba, da smo eh, res eh, imeli težave pri sprejemanju eh, ljudi in potrebovali smo ta odmor, zato da smo lahko zadihali. Ni bilo več na voljo dovolj stanovanj, dovolj nastanitev 12. novembra. Bo to preteklo, kaj bomo naredili po tem datumu? ali bomo lahko eh, meje imeli še naprej zaprte. Mi se bomo morali odločiti o tem, ali bomo dobili dovoljenje ali ne. Eh, to pa ni odvisno od nas. Eh, pri Danski in Švedski seveda prihaja do zamud. Naprimer, tudi ko gremo v Štrasbur, so velike zamude, velike vrste na letališčih ampak eh, tukaj gre za vprašanje varnosti. Kdaj bomo tudi vedeli, kaj se bo zgodilo 12. novembra? To moramo vedeti. In to velja tudi za potovanje na Švedsko. Mejna policija ne more zdaj načrtovati svojih dejavnosti nihče ne ve, ali bodo meje ostale zaprte ali ne. Potem nadzor na mejah, tukaj govorimo o dronih, o osebju in tako naprej. E, kaj pa bomo naredili z jemanjem prsnih odtisov, s preverbami in kako bo deloval Frontex? Vidimo, koliko ljudi prihaja zdaj iz Libije in Egipta kako bomo vse to ustrezno obravnavali v okviru nove strukture Frontexa. Hvala. Prav, malo smo že prekoračili čas, tako da bom eh, dal besedo našim panelistom. Lahko se navežete na določe točke, ampak eh, prosim, da se tudi omejite. Belinda Pajk pa se bo potem navezala še na tisto, kar so vprašali specifično komisijo. Kdo bi rad začel? Torej, očitno je, da niste politiki, saj niste zagrabili priložnosti. Gospa Vasiljut, izvolite. Začela bi kar pri zadnjem vprašanju. Res je, ko razumemo švedske oblasti in njihov trud za to, da bi sprejeli prosilce za azil. Tukaj gre za vprašanje azilnega sistema in ne mejnega nadzora. vprašanje, ki se ga moramo zastaviti sedaj, potem, ko ste zadihali, je, zakaj ste sploh potrebovali ta čas za zadihati. Če bi imeli delujoč azilni sistem, potem tega ne bi potrebovali. Ko je govora o eh, priglasitvah strani švedskih oblasti, je šlo bolj za javno politiko, kot pa za varnost. Povedali so, da ne morejo obravnavati toliko ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Vprašanje je, ali je bilo to upravičeno v času pred sporazumom med EU in Turkijo, Turčijo in pred eh, Balkansko potjo. Švedska in že pet drugih držav članic nadaljuje z mejnim nadzorom, ampak vidimo, da so prenehali z izvajanjem 28. člena, torej nujni ukrepi in se sedaj eh, obnašajo po členu 27 predvideni dodatni ukrepi. Ko bo to, potem pa so uh, začeli uporabljati 29. člen, to se uporablja tudi sedaj. Ampak ti členi niso namenjeni temu in tudi naj jih ne bi uporabljali v tem zaporedju. Kar pa se tiče varnostnih razlogov, no, tukaj smo imeli primer Francije in Malte, ko smo to analizirali. Ampak eh, glavno vprašanje je, ali je tak odziv na mejah primeren odziv zopr terorizem in kako to pomaga pri razkrajanju terorističnih mrež. Tudi tukaj nismo opazili sorazmernosti in smiselnosti takšnih ukrepov. Druga vprašanja, predvsem kar se tiče otrok migrantov, beguncev, torej ki so sami, mladoletnikov brez spremstva. Tukaj ste pravilno opozorili najbolj ključno vprašanje. Ko govorimo o drugotnih premikih, tako imenovanih rednih migrantov, potem ne vemo, ali je tako, da, se bodo, da bodo sedaj v eni državi upravičeni do azila in v drugi ne. To je ključno vprašanje in uh, mislim, da moramo čim prej najti odgovor na to. Imamo skupen azilni sistem v Evropski uniji in na srečo obstaja vse več razprav o tem, kako bi lahko prenovili ta skupni azilni sistem in kakšne alternative imamo tukaj. Hvala tudi gospodu Koelu za to, da se je strinjal z nami. Kar se tiče komentarja o policijskih preverjanjih in njihovoj povezavi z menjim nadzorom, no to je tako. V šengenskem zakoniku je razlika takšna, da so policijska preverjanja neredna in da potekajo na, inform, na podlagi informacij, ki jih je policija prejela. Menji nadzor pa so sistematični ukrepi, ki jih izvaja naprimer policija. To pomeni, da je policija redno prisotna v nekem menjem območju in pregleduje eh, osebe za namere nadzora priseljevanja. Nekatere organizacije, naprimer Schengen Watch, opazujejo, kako se to izvaja v praksi. In tukaj bi res potrebovali več eh, pomoči in prostora. Mi pozivamo Evropski parlament, da prevzame svojo vlogo v tem postopku. Seveda pa razumemo tudi vas, vemo, da nimate veliko časa ampak eh, dobro bi bilo, če bi lahko v eh, zaupnih dokumentih prebrali, kako je potekala ta nenapovedana misija v Grčijo in kaj so občutljive informacije, tajne informacije tam. Najlepša hvala, da imate tukaj pregled in zagotavljate demokratično odgovornost. Hvala. Um, Steve, hvala lepa. Steve, izvoli. Najlepša hvala. Nekaj vprašanj glede razplošnih stvari. Poročilo govori o javnih stroških ter jih ocenjuje. Seveda so tu tudi eh, socialni stroški, o katerih govorimo v poročilu zelo nasplošno. Govora je bilo o družinskih članih, pa tudi o, ne, tudi torej o posrednih stroških, glede tega, da je prihajalo do zamud na mejah. Vse to je težko oceniti, ampak ti stroški gotovo obstajajo. Če pa to primerjamo z stroški tega, kaj bi se zgodilo, če ne bi imeli mejnega nadzora, no, tukaj moramo upoštevati, da je sedaj situacija drugačna kot pred enim letom. Število ljudi, ki prihajajo v Evropsko unijo, je veliko manjše kot leta 2015. Tako je bilo celotno letošnje poletje. Ne vemo, ali je to posledica sporazuma med EU ali Turčijo ali ne, ampak eh, nedvomno so številke veliko niže. Pot preko Zahodnega Balkana je zaprta in zato ni več teh valov ljudi, ki prihajajo. Zato je situacija drugačna, naprimer na meji med Dansko in Švedsko. Tudi Mačarska ima svoje ograje, ki jih mnogi kritizirajo, ampak ljudje, ki so prej v velikih številih prehajali Mačarsko, tega sedaj ne počnejo več. Torej, veliko stvari se je spremenilo in to moramo upoštevati. Ne govorimo o tem, kaj bi morali storiti pred enim letom, ne govorimo o odločitvi, ki jo je potrebno sprejeti sedaj, novembra, letos na švedskem bi morda morali imeti več časa za to, da načrtujejo, kaj bodo storili. Ampak eh, verjetno morata komisija in svet razmisliti o tem, kaj želita storiti. Poleg tega pa morajo države članice predstaviti svoj primer in prositi za podporo. V situaciji, kot je sedaj, ko so številke ljudi, ki prihajajo v Evropsko unijo, veliko manjše, ne moremo kar tako ignorirati tega dejstva, da se je situacija spremenila in da so se spremenile tudi okoliščine. Namreč vzpostavili smo mejno in obaljno stražo, žarišča in tako naprej. Vsega tega ni mogoče ignorirati. Situacija je drugačna kot lani. In vsi ti faktori prispevajo k temu, da nima smisla, da se meni nadzor nadaljuje. Lahko prisluhnemo argumentom in o tem razpravljamo, ampak še vedno imate verjetno čas eh, za šestmesečno podaljšanje. Brinda, želite, želite kaj dodati? Hvala lepa, kar se tiče vprašanja o informacijah, ki jih parlament prejme pri oceni Schengen, o tem bomo govorili kasneje. Mi smo želeli doseči to, da bi parlament prejel te informacije, ampak razumemo, da so nekatere informacije občutljive in tajne. Zagotoviti želimo, da bi odbor dobil informacije tako nasplošno, kot tudi od določenih držav članic. Ampak iz te ocene se moramo naučiti nekaj o delovanju šengenskega območja, ampak o tem bo morda garila kasneje odboru moramo najti način, kako vam lahko posredujemo splošne ugotovitve, tu pa tam pa tudi predstavimo specifične. Ko govorimo zakonodaj, o zakonodaji iz leta 2011, smo že takrat zapisali, da potrebujemo nekakšno letno poročilo, dvoletno poročilo o Schengnu. In že takrat smo eh, predlagali smernice o nadzoru na notranjih mejah in policijskem preverjanju. Te smo pripravili leta 2012. Vedeli smo namreč, da obstajajo določene težave eh, in da smo odvisni od sodne prakse. Kako lahko nadzorujemo in spremljamo, kaj se dogaja v državah, ki še vedno imajo začasne nadzore na notranjih mejah? V poročilu, ki smo ga pripravili prejšnji mesec, smo že napisali metode, ki smo jih uporabili. To je posledica izmenjave informacij z državami članicami, ampak kot rečeno, pripravili smo tudi eh, nenadpoveden obisk Avstrije in Francije in to bo vse del ocene komisije. Novembra bo potem sprejeta odločitev na podlagi vseh teh informacij. Kolegi se bo 25. oktobra odločil, glede tega, katere informacije morajo države članice dati na voljo. V drugi prilogi bodo potem te podatki na voljo. Kar se tiče mladostnikov brez spremstva, tukaj se lahko morda dvostransko pogovorimo glede tega, kako se lahko eh, mladoletniki brez, brez spremstva naprimer premaknejo iz Švedske nazaj na Dansko. Namreč eh, nimam vseh podatkov in eh, bi bilo bolje to storiti dvostransko. Hvala. Hvala, Belinda, hvala za te informacije. Ne bomo nikomor povedali o Avstriji. Malo smo pozni, ampak eh, zahvaljujem se vsem panelistom za delo, ki ga opravljajo. Najlepša hvala, Steve, še enkrat. Res cenimo vaše delo. Hvala vsem skupaj in hvala kolegom za pozornost in potrpljenje. Tako sedaj pa lahko nadaljujemo z drugim delom razprave kolegi se mi lahko pridružijo eh, za omizjem Fabrice Ležeri, izvršni direktor Frontexa, Oliver Sifart in gospod Vojtek Kalučinski iz Evropske komisije, ki prihajata iz GDHO. Torej, če se mi pridružijo, lahko potem kar nadaljujemo z drugim panelom. Ko bodo prišli, eh, lahko kar povem uvod v, to, v ta del. Gostje bodo razpravljali o šengenskem ocenjevalnem mehanizmu in o oceni ranljivosti, ki je podlaga za ustanovitev Evropske mejne in obalne straže. Gospod Legeri je izvršni direktor nove agencije in prej Frontexa. Prav zato bo zelo zanimivo slišati njegovo mnenje v tem kontekstu. Tako, če lahko začnemo. Po drugi strani morate priti na omizje. Uh, Tako, če smo se vsi posedli, lahko kar začnemo. Besedo bom dal izvršnemu direktorju, gospodu Fabrisu Ležerju. Izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Spoštovani poslanci, rad bi se vam zahvalil za povabilo na to predstavitev. Tokrat sem prvič dobil priložnost, da se vam pridružim kot eh, izvršni direktor Evropske mejne in obalne straže. Ja, to je tako novo, da v našem programu še vedno piše, da ste izvršni direktor Frontexa. Ne vem, ali je bila to napaka ali ne zdi se mi namreč, kot da imam eh, ime in priimek. Mi imamo namreč oboje. Torej, oba naziva. Seveda pa sem pripravljen tesno sodelovati z parlamentom v skladu z novo uredbo, namreč eh, imamo več pristojnosti, več možnosti, pa tudi več odgovornosti. Prav zato se veselim te priložnosti, da se lahko v tem odboru pogovorimo in da sem tukaj v vlogi izvršnega direktorja. To je vse v okviru odgovornosti in demokratičnega nadzora. Če se vrnem k današnji temi, govorimo o analizi tvegan, o analizi ranljivosti in o dejavnostih naše agencije. Za začetek bi vam rad podal opredelitev analize tvegan. v skladu z praksami naše agencije. Analiza tveganja je opredeljena kot dejavnost, ki vključuje nadzor ključnih akterjev, ki vplivajo na situacijo na zunanjih mejah. Gre torej za naprimer razvoj rednih migracijskih tokov ali pa razvoj določenih groženj, naprimer zločinskih mrež v državah članicah ali pa izven Evrope. V prihodnosti morda lahko upoštevamo tudi grožnje povezane z terorizmom, namreč eh, naš mandat agencije je tudi to, da nadzorujemo zunanje meje v, tem, v tej perspektivi. Analiza tveganja je torej spremljanje teh ključnih akterjev. Na tak način lahko omogočimo najboljšo možno razdelitev sredstev. Kaj to pomeni? Naša sredstva so vedno in povsod omejena, tako na nacionalni kot na ravni Evropske unije. Prav zato potrebujemo način, kako ta sredstva pravočasno in čim bolj učinkovito izkoristiti. Pripravljamo poročila o analizi tvegan. Najbolj strateška poročila delimo z parlamentom, komisijo in svetom. Redno pripravljamo tudi dokumente, v eh, katerih so objavljene vsebine takšnih analiz tveganj. Na tak način lahko agencija potem premesti sredstva in vodi skupne operacije. Pripravljamo tudi dokumente glede analize tvegan, ki pomagajo pri sprejemanju odločitev državam članicam. Spet je to povezano z razdelitvijo sredstev, zaposlenih, tehnične opreme, pomaga pa tudi pri odločitvah glede določenih ukrepov. Naprimer, operativni načrti skupnih operacij, ki jih vodi agencija, so utemeljeni na ugotovitvah, jih, eh, do katerih pridemo preko analize tvegan. Imamo tudi partnerstvo z nekaterimi neevropskimi državami, ko je govora o analizah tvegan. Tukaj bi predvsem izpostavil sodelovanje z Turčijo, Sodelujemo pa tudi z afriškimi državami eh, znotraj tako imenovanega Afrika. Redno torej prejemamo podatke in informacije, obveščevalne informacije iz terena, tako iz naših eh, skupnih operacij, kot tudi preko satelitskih slik. Na tak način torej pripravimo analizo tveganj, ki jo pripravimo na podlagi različnih informacij iz terena. Tako sprejemil, spregovoril bi še o oceni ranljivosti. To je nova misija, nova naloga, ki jo je dobila naša agencija v kontekstu nove uredbe. Tudi tukaj bi rad podal nekakšno opredelitev ocene ranljivosti. Namreč trenutno pripravljamo sprejetje metodologije. To se bo zgodilo v upravnem odboru naslednji teden. Ocena ranljivosti je v bistvu nekakšna revizija delovanja. Ugledamo si zmogljivosti držav članic, in njihove zmožnosti za to, da izkoristijo svoje, eh, svoje vire, glede na to, kakšna je stopnja tveganja, s katero se soočajo. Torej, najprej sem opisal oceno tvegan, sedaj pa opisujem oceno ranljivosti. Tukaj preverjamo, ali je način delovanja in oprema ki jo uporabljajo države članice, ustrezna zahtevam v določeni situaciji. Govorimo torej o zmogljivostih, o tem, koliko zaposlenih obstaja, koliko je tehnične opreme. Vprašanje pa tudi je, eh, na kak način so oblasti organizirane in eh, kako lahko izkoristijo vso to opremo. Ocena ranljivosti je torej nekaj povsem drugega ne gre za oceno tvegan in tega ne smemo videti kot samo še eno plast ocene tvegan, saj gre za nekaj povsem drugega. Cilj ocene radljivosti je to, da bi določili ukrepe, ki jih lahko začnejo države članice izvajati, zato da bi um, bile kos operativnim zahtevam. Naslednji teden bom upravnemu odboru naše agencije predlagal, da sprejmejo to oceno ranljivosti. Če jo bo od upravni odbor potrdil, torej če bo potrdil metodologijo za to oceno ranljivosti, potem bomo lahko začeli z delom. Sodelujemo z državami članicami in z komisijo v različnih delavnicah, potem bomo zbrali podatke in naš cilj bo, da ugotovimo, kakšno je, eh, kakšno je trenutno stanje. Najprej želimo ugotoviti, kaj je normalna situacija, tako da lahko potem prepoznamo odstopanje od tega. Ampak, kot veste, je včasih zelo težko opredeliti, kaj je običajno. Kakorkoli že, upoštevali bomo geografijo držav članic, Nekatere države imajo popolnoma drugačno situacijo zaradi svoje geografske lige. Določene države potrebujejo drugačno opremo in so, naprimer, bolj izpostavljene zaradi svoje geografske lige. Še nekaj informacij o časovnici za naše delo v naslednjem letu. Seveda, če bo upravni odbor agencije potrdil metodologijo za pripravo ocene ranljivosti. Naslednji, naslednje leto bo potekala ocena vseh držav članic. Najprej bomo preverili to metodologijo v treh državah prostovoljkah, potem pa bo to veljalo za vse države. Če torej poskušamo primerjati in vem, da je to vprašanje, ki ga včasih slišimo, torej če primerjamo uh, oceno ranljivosti in ocenjevalni mehanizem za Schengen. To včasih ljudje primerjajo, ampak tukaj obstajajo razlike. Po mojem mnenju je ocena Schengena to, da se pregleda, je, kakšna je skladnost z šengenskim zakonikom. Ko govorimo o oceni randljivosti, pa ne gre za vprašanje, da se preverja pravna skladnost. Ne, preverja se učinkovitost in zmogljivost ter uporabnost uh, kako so države članice pripravljene na uporabo teh sredstev. Nekatere države, naprimer, spoštujejo šengenske pogoje, ampak eh, če ne uporabljajo svojih sredstev dobro, mogoče ne bodo dobro ocenjene v oceni ranljivosti. Gre pa za postopek, ki se nadaljuje, kar pomeni, da bodo tukaj prej ali slej vključene vse države, kar ne velja za ocenjevalni mehanizem za Schengen. Če bo agencija videla, da je nekje prišlo do nenapovedanih, nepričakovanih dogodkov, potem lahko eh, agencija odloči, da pripravimo še eno oceno ranljivosti, naprimer za določeno državo, za določen del zunanjih meja ali za določeno področje. Na tak način bomo dobili poglobljeno razumevanje situacije in bomo lahko sprostili dodatna sredstva. Torej, želimo obsojati držav članic. Ne, razumeti želimo in predvideti želimo potencialne težave ter pripraviti ukrepe za to, da se lahko sprosti več opreme in eh, dodatne operacije, če in ko bo to potrebno. Naj podam dva primera takšne ranljivosti. Prvič, kako so evropske zunanje meje pripravljene na odkrivanje ponarejenih dokumentov in kakšna je varnostna situacija tukaj, če države članice ali določen predel zunanih meja ni dobro pripravljen na odkrivanje ponarejenih dokumentov. In še en primer. Naprimer, kaj se zgodi, če določene države članice nimajo operativnih načrtov za to, kaj se bo zgodilo, če pride v njihovo državo velik val beguncev. Tukaj ne gre za skladnost z zakonodajo, ampak gre za učinkovitost uporabe zmogljivosti, ki so na terenu. Ne bom predolg, mislim, da sem izkoristil svojih deset minut, zato bi na tem mestu tudi zaključil. Seveda bomo sodelovali tudi z Evropsko komisijo in eh, tudi v šengenskem ocenjevalnem mehanizmu je naša agencija del tega postopka na voljo dajemo svoje izkušnje in eh, včasih spodbujamo komisijo k temu, da eh, ji namignemo, kje mora opraviti nenapovedan obisk, naprimer. Najlepša hvala. Hvala, gospod Ležeri. Z nami je sedaj gospod Seifarth, ki je uh, namestni vodja oddelka C2, C2, upravljanje meja in šengenskega območja. Izvolite. Najlepša hvala, 10 minut in 10 točk imam. Verjetno ste že slišali za šengenski ocenjevalni mehanizem. Kolega vam je predstavil oceno ranljivosti. In eh, morda se sprašujete, ali to ni eno in isto, ali se ne podvaja. Mi mislimo, da sta to dva zelo pomembna dela integriranega upravljanja meja. in obstajajo velike in jasne razlike. Rad bi jih predstavil v desetih točkah. Morda bom žal sicer ponovil nekaj stvari, ki jih je pravkar podal gospod Ležeri. Prvič, namen in cilj mehanizma, eh, šengenskega ocenevalnega mehanizma. Ne gre samo za mejni nadzor, ampak tudi za sodelovanje policije, šengenski informacijski sistem in tako naprej gre za različne ukrepe, ki so eh, tukaj v tem šengenskem eh, zakoniku in vse to se bo preverjalo. Gre za bolj legalističen pristop k preverjanju. Ta teden poteka obisk v Franciji, napovedan obisk, trenutno pa poteka tudi nenapovedan obisk v Avstriji. In kaj je tukaj pomembno? Preverjamo, ali ti dve državi v času obiska spoštujeta šengenski zakonik. Pogosto se srečujemo z situacijo, da ko se objavi poročilo, države članice rečejo, da so v času od objave poročila do sedaj že odpravile ti napake in da sedaj uh, vse pravilno uporabljajo. Ampak ne, kar je pomembno je, kakšna je bila situacija, ko je potekal obisk. Gre za postopek, ki se nadaljuje in mi se osredotočamo na preprečevanje podobnih situacij, kot smo, ti, kot smo jim bili priča lani. Izgraditi želimo pripravljenost in zmogljivosti v državah članicah, zato da so pripravljene na prihajajoče izzive. Pa še en element. Preverjamo zmogljivost držav članic, da prispevajo k hitremu odzivu. Torej, pri šengenskem ocenjevalnem mehanizmu je to bolj pravno, pri eh, oceni ranljivosti pa je to bolj specifično, bolj tehnično. Država članica lahko ima veliko opreme, veliko ladi, tankov, karkoli, ampak vprašanje je, kako oblasti tam delujejo, ali so dobro koordinirane, imajo enak pristop, vse to preverjamo in to je pomemben element v našem mehanizmu. Oba mehanizma pokrivata vse države članice, ampak šengenski ocenjevalni mehanizem se izvaja preko obiskov, ki jih eh, izvaja komisija. V letu 2015 smo obiskali 21 držav članic devet obiskov je bilo na mejah, štirje so bili napovedani, ostali pa ne napovedani. In to je nekaj novega pri šengenskem ocenjevalnem mehanizmu, da je to res presenečenje za oblasti. Tudi Avstrija je bila ta teden gotovo zelo presenečena, namreč eh, zelo skrivamo nenapovedane obiske do takrat, ko pač se naši agenti tam pojavljajo. 16 obiskov je bilo že letos, torej kot vidite, načrtujemo približno 20 obiskov vsako leto. Šest kolegov je aktivnih na tem področju in kot vidite, je to kar veliko breme, namreč po obisku potrebujemo tudi um, ehm, nadaljne pripravo poročila, spremljanje in tako naprej. Tudi metodologija pri teh dveh ocenah je malce drugačna. Res pa je, da lahko eno pomaga drugemu. Šengenski utrjevalni mehanizem, preveri, tukaj preverjamo stvari z standardnim obrazcem, ki je lahko dober vir informacij tudi za Frontex, ko ta pripravlja oceno ranljivosti. Torej, predlagali smo, da se naše informacije delijo z Frontexom. Potem imamo tukaj še priporočilo komisije, akcijski načrt in tako naprej priporočila. V priporočilih jasno zapišemo, kaj je potrebno storiti, potem pa je vprašanje, ali eh, država članica to spoštuje ali ne. Včasih gre pri neskladnosti držav članic samo za, naprimer, tablo, ki jo mora država postaviti na mejnem prehodu. Torej, govorimo o določenih malenkostih, ampak vse to je pomembno. Metodologija pri oceni ranljivosti pa je nekaj, kar se še razvija v agenciji. O tem potekajo dnevne razprave znotraj eh, Frontexa, pa tudi znotraj komisije. Seveda tudi z državami članicami in upravnim odborom. Ampak kot rečeno, gre za bolj eh, pisarniško delo. Države članice bodo tukaj posredovale informacije, za katere prosi agencija. Agencija prosi za podrobne informacije, torej da država odgovori na vsa vprašanja, za katere prosi agencija. Ampak, kot že rečeno, ocenjevanje mehanizem je tukaj tudi pomemben. Ne pozabimo tudi na kontaktne uh, uradnike v državah članicah, ki uspodbujajo zbiranje informacij na tem mestu. Naj povem še nekaj morda manj pravnega. Ocena radljivosti je dobra priložnost za države članice, da se izboljšajo, ne da bi tukaj eh, izgubile ugled. Namreč o tem se ne razpravlja, to ni objavljeno in se ne deli z drugimi državami članicami. Kot veste, ima izvršni direktor tukaj pomembno vlogo pri kontaktu z državami članicami, ko jim pove, kakšne težave prihajajo in če so države članice pametne, bodo to spremenile in popravile, preden bo situacija ušla iz rok po členu 19, eh, preden bodo torej sankcije. Kot že rečeno, oceno ranljivosti pripravlja agencija, mi pa pripravljamo ocenjevalni mehanizem. Potem dostop do informacij pri šengenskem ocenjevalnem mehanizmu je širši, namreč tako svet kot tudi parlament prejmeta vsa poročila. Poročila sicer pošljemo, ampak včasih se mi zdi, da eh, ne po formalnih kanalih. Pošljemo jih po elektronski pošti in to morda ni prav. Bolje bi bilo, da jih pošljemo po primernih kanalih za to. Šengenska poroči, ocenjevalna poročila imajo oznako tajno in morda bi bilo to eh, potrebno prilagoditi, ampak temu se moramo podrobno posvetiti. Gre za zaupne informacije in da eh, bi bilo smiselno, da spet kažemo s prstom na nekoga na druge države članice, namreč to ne bo pomagalo. Prav nasprotno lahko bi privedlo v obratne rezultate, kot jih želimo doseči. Prav zato smo zelo občutljivi, ko upravljamo z temi poročili. Pravna podlaga potem, tudi ta je tukaj drugačna. Imamo šengenski priročnik in pa uh, uredbo tukaj. Vse to je pomembno za obe poročili, o katerih je govora. Pa še nekaj, O tem smo se pogovarjali tudi z Frontexom. Namreč zagotoviti moramo, da ne zbiramo informacij dvakrat. To se še vedno lahko zgodi, ampak eh, drug drugemu moramo dodati, moramo ponuditi dostop do informacij, ki jih imamo. Z obeh strani, seveda. No, pa še za konec. Kar se tiče finančnih sredstev, tukaj obstaja jasna povezava medšengenskim ocenjevalnih mehanizmom, kar se tiče eh, sklada za notranjo varnost in pa možnost eh, za financiranje nacionalnih programov, ko gre za obiske ševal. Povezava pa je tudi tukaj z oceno ranljivosti. Namreč, eh, ko gre za različne ukrepe in za uh, evropske evropska sredstva. Ko bo prišlo do eh, poročila, bi lahko države članice podprli za finančnimi sredstvi, da jih odpravijo. Torej, to je prikaz razlik in podobnosti teh dveh postopkov, ki sta gotovo povezana. Kot rečeno, vloga komisije je, da, je, da zaščiti pogodbe in zato moramo zagotoviti primerno izvajanje šengenskega zakonika. Vloga Frontexa pa je bolj operativna zato oni identificirajo pomankljivosti, operativne vrzeli in tako naprej. Poleg tega to ne bo potekalo vsakih pet let, kot to poteka pri nas v komisiji, ampak bolj redno. Ocena ranljivosti bo hitra, manj politična, ampak bolj operativna takoj na mestu, ko se pojavi problem. Hvala. Hvala lepa. Tri govornike imam, gospa Sipel, gospod Depre in gospod Kueljo ter gospod Pavel. Želi še kdo besedo v tem delu predstavitve, če ne bomo zaključili seznam govornikov? Začnemo z gospo Sipel. Hvala lepa, gospod predsednik. Sama bi se rada osredotočila na nekaj konkretnih vprašanj v zvezi z ranljivostjo oziroma oceno ranljivosti, ki se je sedaj postavila na sam vrh ocene tveganja. V narekovajih zgolj nad oceno tveganja je. Tako da po mojem mnenju še vedno obstaja kar nekaj zamisli v zvezi s tem, kakšen nasvet bi lahko dali državam članicam, kakšne ukrepe naj sprejmajo v različnih situacijah. Torej, moje konkretno vprašanje bi bilo, Če obstaja jasno tveganje oziroma če lahko predvidimo, da bi se utegnilo v bližnji prihodnosti število beguncev povečati na naših zunanjih mejah, lahko podate primer, kakšen konkreten nasvet bi dali državam članicam. Drugo vprašanje. Če države članice iz takšnega ali drugačnega razloga želijo to upoštevati, nimajo pa te možnosti, ker nimajo finančnih sredstev ali kaj podobnega. Ali obstaja morda tudi možnost, da v okviru solidarnosti ponudite tehnično, finančno ali kakršnokoli drugo podporo tem državam članicam. Ali to potem financiramo iz evropskih sredstev, izključno iz teh sredstev, ali želite morda organizirati tudi solidarnost med državami članicami. Ali s tem, ko dajete na svete državam članicam, na nek način vplivate tudi na to, kako se pripravlja ocena ogroženosti in tveganja, oziroma ali to vpliva na to, kako poteka sodelovanje s tretjimi državami? Ali gre za isto raven ukrepov na ravni držav članic in na ravni tretjih držav? Lahko poveste še naslednje. Če ne gre za migracije, ampak, kot smo priča temu v tem trenutku v številnih državah, gre za teroristične nasilne režime, pojavlja se mučenje, vojna, če se zadeve slabšajo in se takšno stanje podaljšuje. Imate morda kakšno zamisel v zvezi s tem, kako bi lahko se skupaj vplivalo na države članice? Kakšne podporne ukrepe bi jim lahko nudili? Hvala, Birgit. Gospod Depre. Hvala lepa, gospod predsednik. Z veliko mero pozornosti sem prisluhnil obema govornikoma. No, kar zadeva gospoda Seiferta, sem prišel nekoliko pozno. Sem prepričan evropejec in vedno sem bil mnenje, da bi morali skupne meje skupaj upravljati. To je moja filozofija, zato podpiram vsak korak, ki gre v to smer. Toliko za uvod. Imam dve vprašanji, kaj ti rahlo neugodno se počutim. Glede ocene ranljivosti. Preverili boste, če prav razumem, ali so države članice zmožne upravljati množične migracijske tokove in vse, kar seveda sodi zraven ali na zunanjih mejah lahko torej obvladajo to vrstne trende. Nekoliko bom provokativen. Namreč, če boste pripravljali oceno ranljivosti na določen način, bo lahko prišlo do precej različnih rezultatov. Nekateri postavljajo. Na svojih mejah zidove, ograje, ne vem, imamo Orbana na eni strani, Rencija Ciprasa na drugi strani, imamo pomorske kopanske meje, vseh meja ni enako, uh, lahko upravljati. Zanima me, v kakšnih situacijah boste podpirali tiste, ki naprimer uporabljajo najbolj kaznive oziroma kaznovalne načine. Nekatere zadeve se mi zdijo same po sebi umevne, čeprav ste jih vi našteli, naprimer, da se izogivamo podvajanju in tako naprej tehnološko-metodološko delo, ki ga upravljate, je seveda brez napake, vseeno pa imam eno vprašanje, ki mi ga zastavljajo tudi drugi. Sredstva Frontexu povečujemo, kako pa se to odraža na terenu? Če ni nikogar več, ki bi prečkal turško mejo za to, da bi prišel v Grčijo, vsi hvalimo Turke, nihče pa ne Frontexa. Se vidite, kaj se dogaja v Italiji, na tisoče ljudi vsak dan prečka imajo, čemu potem služi Frontex. Tako da se tu pojavlja tisto res ključno vprašanje. Upam, da bi lahko podal osebam, ki me potem sprašujejo, tudi odgovor, kakšna je operativna učinkovitost tega ukrepa. Ni kritična pripomba, samo res me zanima, ker me ljudje sprašujejo o tem. Hvala. Hvala, Žerar. Gospod Pavel. Thank you very much. Uh, Hvala lepa. Tudi sam pozdravljam novo agencijo in delo, ki ste ga opisali. Tudi sam verjamem v skupne meje v Evropski uniji, skupno odgovornostjo, skupnimi stroški. Ampak v tem trenutku niti v šengenskem območju nimamo skupnih meja. Imamo ukinjene meje. Če si pogledamo druge problematične meje, naprimer med tremi članicami Evropske unije, ki niso del šengenskega območja, vi pravite, da preverjate izvajanje šengenskega zakonika tudi v teh treh nečlanicah šengna, da upravljate oceno ranljivosti v okviru agencije tudi pri teh državah. Zato me zanima, kako vi ocenjujete to pripravljenost za soočanje s tveganji v primerjavi z drugimi državami članicami. Kako se te tri države izven Schengna soočajo z to vrstnimi trendi, ki smo jim bili priča v letu 2015 v primerjavi z drugimi državami znotraj Schengna? Hvala, gospod Pavel. Še gospod Kveljo kot zadnji govornik v okviru tega panela. Najlepša hvala, predsednik. Najprej naj povem, da je po mojem mnenju šengenski evalvacijski mehanizem dober, šengenski informacijski sistem je eden od stebrov vzajemnega zaupanja. Ampak dovolite mi, da storim korak nazaj. Šengenski evalvacijski mehanizem smo vzpostavili zato, da bi ocenjevali, ali so države pripravljene za vstop v, v šengensko območje države morajo še vedno spoštovati vsa pravila, tudi če jim v prvem poskusu ne uspe vstopiti v šengensko moče. Zato sem vesel, da je komisija povdarila, kako pomembno je, da upravljamo tudi nenajavljene obiske. Težko je bilo to prodati svetu v okviru postopka so odločanja. Sedaj pa je to eno od najbolj pomembnih orodij, ki jih imamo v okviru novega šengenskega valvacijskega mehanizma. Ampak meni še vedno ni jasno, kakšna je razlika med oceno ranljivosti in novim evalvacijskim mehanizmom. Hvala lepa obema gostoma, ker sta skušala to pojasniti. Verjetno sem sam kriv, da nisem dobro razumel, ampak bojim se, da res ni jasna razlika med obema. Nov šengenski evalvacijski mehanizem ima širše področje uporabe, čeprav razumem. Ocena ranljivosti, čeprav razumem, naj bi preprečila težave in skušal naprej predvideti izzive. Ne strinjam pa se, da je eden bolj pravne narave, drugi pa bolj tehnične. Naj podam konkreten primer. Če imamo problem na zonani meji in uporabimo sistem, sistem SIS, je to verjetno bolj tehničen kot pravni ukrep. Ampak napačna uporaba SIS-a lahko povzroči to, da bo mejni nadzor, ne bom rekel ravno nekoristen, ampak precej problematičen. Oceniti moramo potem tudi slabo porabo SIS-a znotraj šengenskega valvacijskega mehanizma. Tako da se po mojem ne moremo izogniti delnemu prekrivanju obeh sistemov. Hvala Evropski komisiji in novi agenciji. Mislim, da morata oba akterja storiti več za to, da se izognemo usporednemu delu in prekrivanju. Izkoristiti moramo tudi prehod informacij med obema akterjema. Še dva konkretna, dve konkretni vprašanji za komisijo. Rekli ste, da kazanje s prstom ne pomaga več, s tem se strinjam. Ampak, če je priporočilo državi javno, s tem izpostavimo državo, ki ima težave na nek način, torej v tistem trenutku, kažemo s prstom in krivimo. Glede deklasifikacije poročil, moram povedati, da sem prebral veliko poročil, ne sicer vsa poročila v tej tajni sobi, skladno s pravili. 90 ali 95 odstotkov vsebine teh poročil ne upravičuje dejstvo, da so ta poročila zaupna. Skladno z besedilom Ševala, se lahko poročila delno objavijo. Razumem, da komisija trdi, da so vsa poročila klasificirana, zaupna, ampak nismo zagotovili nič več preglednosti, niti si nismo olajšali dela na evropski ravni. Ne moremo imeti vsa poročila z oznako zaupno, če vsebina teh poročil tega ne upravičuje. Hvala vsem. Hvala lepa. Carlos, um... Hvala lepa, Carlos. Gospod Leđeri, bi vi začeli? Prosim, če lahko poveste v petih, šestih minutah, ker nam res manjkuje časa. Hvala, predsednik. Bom skušal še enkrat prepričati kolege, da obstaja razlika med šengenskim evalvacijskim mehanizmom in oceno ranljivosti. Z vidika agencije, torej z mojega vidika, gre za komplementarna postopka. Časovnica je drugačna, področje uporabe je drugačno, pa tudi način, kako rešujemo probleme, se razlikuje. Ocena ranljivosti, če lahko rečem, ni neke vrste absolutna resnica. Kadar se ukvarjate s pravnimi vprašanji, imate seveda lahko različno tolmačenje prava. Lahko si sodniki in odvetniki drugače tolmačijo zakon, ampak vseeno nekje obstajajo jasna pravila. Ocena ranljivosti temelji na osnovnem načelu, da se bo seveda spreminjala iz leto v leto. Najprej moramo opredeliti, kaj je normalno stanje na zunanjih mejah, to je baseline. Če si za primer vzamemo leto 2010, če je to tisto osnovno stanje, ali pa leto 2015, potem moramo oceniti, koliko je nezakonitih migrantov oziroma beguncev, ki bi jih naj država obravnavala. Razlika se pojavi, ali vzamemo za izhodišče leto 2010 ali 2015. Države seveda lahko spoštujejo pravo in pravila, ampak se še vedno lahko zgodi, da niso dovolj pripravljene za soočanje s situacijami. Zato se moramo zavedati, da je pomembno predvsem, ali imajo države učinkovite zmogljivosti. S tem lahko odgovorim tudi na druga vprašanja, ki ste jih zastavili, če lahko podam kakšen primer teh priporočil. S tem sem pokazal, kakšna je razlika med šengenskim evalvacijskim sistemom in oceno ranljivosti. Če v agenciji ugotovimo, da so določeni deli zunanje meje še neprimerni za takšna dejanja, zato ker države nimajo podatkovnih zbirk, nimajo osebja, nimajo povezljivosti, nimajo zmogljivosti. Takšnim primerom smo bili priča. Se pravi, če ni možno na meji registrirati imigrantov, če ni možno tam namestiti interneta, Potem so to primeri, ki smo jim mi kot agencija že bili priča. In ko pride, ne vem, 45 do 50 nezakonitih imigrantov na dan na to mejo, vpliv na šengenski sistem ni isti, kot bi bil, če bi prišlo 5 ali 10 tisoč oseb na dan. Zato pravim, da moramo imeti to osnovno stanje, izhodišče, ki pa ga bomo morali prilagajati. Zato imamo ta letni ciklus, zato tudi imamo določbo, ki jo omogoča izvršnemu direktorju, da v primeru odstopan sprejme dodatne ukrepe, s katerimi poda dodatno oceno in na tej podlagi predlaga ukrepe. Kakšne ukrepe? Včasih je nemuden odziv ta, da se sproži skupne operacije za podporo držav članic. Včasih lahko to tudi dopolnimo z umestnimi cilji, naprimer, da poskrbimo za izgradnjo nacionalnih zmogljivosti v tej državi, o kateri govorimo. Včasih bo treba nadalje razvijati evropske zmogljivosti, En primer, ali imamo dovolj strokovnjakov za ponarejene dokumente? To je vprašanje, ki ne zadeva zgolj posameznih držav, temveč celotno Evropsko unijo. Agencija bo zato skušala najti ustrezno ravnotežje in podati tudi najbolj primerna priporočila za to, da se loti izrednih ali nujnih razmer in da ustrezno tudi načrtuje razvoj dogodkov in razvoj zmogljivosti. Ocena ranljivosti seveda ne bo upoštevala tretjih držav. Mi obravnavamo zgolj zmogljivosti na ravni držav članic Unije. Če pa na podlagi analize tveganja ugotovimo, da obstajajo situacije, v katerih lahko rečemo, da bi iz različnih razlogov geopolitičnih, gospodarskih, prišlo do večjega dotoka nezakonitih migrantov in beguncev na zunanje meje Evropske unije ali pa če vemo, da je na določenem območju prišlo do večje teroristične grožnje ali da se razvija teroristično kriminalno delovanje. Lahko, na primer, mejne prehode povsod, tudi na letališčih, bolje pripravimo za to, da odkrijajo grožnjo. Podali ste tudi vprašanje v zvezi s tremi državami članicami, ki so članice Evropske unije, ne pa članice šengenskega območja. Naj povdarim, da ne prihaja do podvajanja med oceno ranljivosti in šengenskim evalvacijskim mehanizmom. Imamo šengenski evalvacijski mehanizem, ki opravlja svoje delo glede pristopa teh držav članic v šengensko območje. Vseeno pa bo agencija pripravila oceno ranljivosti v vseh državah članicah. Mi želimo ponuditi solidarnost vsem državam. Ni na ključje, da smo prejšnji teden, naprimer, obiskali Bolgarijo z komisarjem Avramopulosom in slovaškim predsedstvom smo bili tam, zato ker smo podelili nov mandat Evropski meni in obaljni straži. Torej, Bolgarija ni članica šengenskega območja, vseeno pa v tej državi izvajamo operacije, ki so namenjena zaščiti zunanih meja Unije. Par vprašanj ste zastavili v zvezi z geografijo, v zvezi s tem, kako bomo opravili analizo ranljivosti. Geografijo bomo prav tako upoštevali na podlagi pač sosedstva posamezne države, ali se država nahaja ob morju ali ob kopenski meji. Seveda je od tega odvisno, s kakšnimi tveganji se država sooča. Sicer sem večkrat to že izpostavil, morda ne ravno v vašem odboru, ampak od njim so me spraševali, kaj se dogaja z gradnjo zidov ali ograj. Z operativnega vidika lahko povem, da si želimo izogniti situaciji iz leta 2015. Milijon 800 tisoč oseb je prečkalo mejo v letu 2015. Nekatere države so se na to odzvale z postavljanjem zidov in ograj. Mi se s tem ne strinjamo, ampak dejstvo je, da imajo države različne načine, kako se s tem soočajo. Šest držav prostovoljk se je izrazilo. Slovenija Nemčija, Finska. Pri teh državah je geografski položaj precej različen. Nekatere države imajo predvsem eh, zračne zunanje meje, se pravi, tu stopi seveda v igro tudi geografija. Čemu je namenjen Frontex, čemu je namenjena Evropska mejna in obaljna straža? V letu 2015 je proračunski organ Evropske unije, torej tudi parlament, sprejel predlog, da se povečajo proračunska sredstva večkrat. S tem proračunom smo potrojili sredstva za dejavnosti na morju. Naprimer, šlo je za reševanje 150 tisoč življenj. Frontex je to opravljal. Število migrantov, ki so jih registrirali na krških otokih, se je prav tako povečalo. Ne vem, julija 2015 smo jih registrirali praktično nič, sedaj jih registriramo 90 ali več odstotkov. Potem agencija izvaja tudi nadzor varnosti. Po napadih v Parizu leta 2015 je svet Grčijo in Italijo prosil, da izvaja ta nadzor tudi v okviru sistema SIS. Več storitev torej ponujata Frontex in agencija državam članicam, poleg tega pa ste, kot so zakonodajalec, potrdili nov mandat, ki je na nek način regulariziral določene zadeve, ki smo jih že začeli izvajati v letu 2015, ampak nismo še imeli celoti mandata za to, naprimer, ko je šlo za nadzor dostopanja v SIS. Mislim, da je bilo to tudi javno potem obravnavano. Mi bomo še naprej počeli vse, kar lahko. V okviru novega mandata bomo lahko šli še nekoliko dlje, ko gre za zbiranje osebnih podatkov. To je bil ta slavni projekt Pedra iz Italije, ki smo ga razširili še na Španijo in Grčijo. Slej, ko prej bo postal stalnica povsod. Ko gre za zaslišanja migrantov, Ta so namenjena oceni tveganja. Mimo grede pa bomo seveda zbirali tudi osebne podatke. Te podatke bomo potem delili z Europolom in slejko prej tudi z vsemi nacionalnimi organi. To bo potem prispevalo k boju proti trgovini z ljudmi, s tem pa bomo tudi prispevali svoj gradnik k boju proti terorizmu. Hvala. Hvala, gospod Ležeri, gospod Seifert. Prosim, ne več kot pet minut, ker nam res izjemno že zmanjkuje časa. I, I you, when... Ne želim vas prestrašiti, ampak ko si pogledamo demografske trende v Afriki na eni strani, v Evropi po drugi strani, je zadeva pač takšna, da se v Evropi prebivalstvo zmanjšuje. No. Preden greste na naslednje potovanje, pet pojdite na spletno stran francoskega ministrstva, pogledajte si vsa opozorila v zvezi s potovanji. Vsa opozorila se nanašajo na Severno Afriko, Bližnji vzhod in Evropo. Ko gre za varnost držav, ki nas obkrožajo, se leta ne izboljšuje, temveč se zmanjšuje. Smo šele na začetku tega trenda. Situacija, s katero smo se soočili lani, je bila ekstremna. Nedvomno je prišlo do pomankanja usklajevanja in solidarnosti. Člani Evropskega parlamenta ste danes to že izrazili, vendar kot takšna situacija ne bo kar sama izginila, nimamo črno-belih rešitev, soočamo se s kompleksnimi časi. Zakaj to pravim? Če si pogledamo šengenski evalvacijski mehanizem, gotovimo, da je tipična vloga komisije ta, da. da zagotavlja spoštovanje pogodbe in zakonodaje. Mi smo zadolženi za spremljanje izvajanja zakonodaje v državah članicah. Lahko je teoretično v državah vse lepo in prav, kar zadeva izvajanje, ampak vprašanje je, ali so se države zmožne soočiti z izjemnimi situacijami. Kaj, če se, na primer, zgodi v Ukrajini ali Belorusiji, da pride do zamenjave režima ali pa da se, ne vem, zgodi kakšna neželena konfliktna situacija. V tem primeru bomo na vzhodnji evropski meji imeli težave, zato ker ne bo umestne tretje države, kot jo imamo naprimer Turčijo na jugu. Ali bi države na vzhodu torej lahko se soočile z večjim pretokom beguncev? Gospa Sipel je vprašala, kako se bomo lotili vse večjega števila migrantov in beguncev. Zelo pomembno je medagencijsko sodelovanje. Dobro, imamo obaljno stražo, ampak na voljo imamo sredstvo tudi v drugih agencijah in organih. Vprašanje je, ali lahko ta sredstva dejansko uporabimo, ali obstajajo pravila za to. Videli smo, kaj se je zgodilo v Grčiji. Grčija je bila absolutno preplavljena zaradi situacije, tudi nemški mejni stražariče bi jih naprimer poslali te v manjšem številu, ne bi uspeli zaeziti situacije. Torej, obstaja solidarnost, obstajajo finančna sredstva, komisija se zdaj zelo hitro odziva in ponuja sredstva tudi iz nujnih skladov, Imamo tudi Rapid Reaction Pools, torej imamo Rapid nabor opreme, ki že deluje. Obstajajo torej različni instrumenti. Ocena ranljivosti pa je bolj na strani preventive skuša preveriti, kakšna bo prihodnja perspektiva. Ne ukvarja se zgolj zakonodajo, ne preverja zgolj tega, ali se zadeve izvajajo skladno s šengensko zakonodajo. Mislim, da je gospod Kveljo omenil. Ne bom s prstom kazal na državenih krivil, ampak ko si enkrat del kluba, je zelo težko nekoga brcniti ven naslednje vprašanje je, tudi če nekoga vržemo ven, kakšen pritisk potem sploh še lahko vršimo? Kaj lahko tej državi članici sploh še lahko storiš, če ni več članica kluba? Kako lahko karkoli potem izvajaš v tisti državi? Zadeve se potem, po mojem, še bolj zapletajo, zato je res pomembno, da v skupnem evropskem duhu ohranimo to, kar je v Schengnu in v Evropski uniji. Kot sem povedal že na začetku, soočamo se s številnimi problemi, mnogi problemi nas še čakajo, zato moramo stati skupaj, sodelovati. S čimer prihajam tudi na zadnjo točko, ki bi rad izpostavil. Vprašanje zaupanja. Komisija je pripravila šengenski evalvacijski mehanizem šele leta 2015, se pravi relativno kratko obdobje je v veljavi. Med državami moramo zgraditi zaupanje. Države niso bile vedno navdušene nad tem, da je zaradi parlamenta sedaj ta celoten mehanizem prešel iz sekretarjata sveta na komisijo. Tudi glede delitve poročil, saj imate načeloma prav. Vse ne bi smelo biti označeno za EU restricted, vse bi moralo biti bolj odprto, zadeve bi si morali deliti, ampak najprej moramo izboljšati raven zaupanja med državami članicami in komisijo. Tu mislim, da smo že nekaj dosegli. Uporabiti moramo ta mehanizem na pravičen način, da ne bo prišlo do pretiranega okrivljanja drugih. Predvsem pa moramo zaupati tudi bolj v Evropski parlament. Se pravi, če se informacije delijo, morajo te informacije biti uporabljene skladno s pravili, ki veljajo. Komisija je vedno nekje vmes med svetom in Evropskim parlamentom. Mi skušamo biti nepristranski, ampak verjemite mi, da je včasih to predvsej težavna naloga. Lahko sedaj zaključim s svojimi pripombami. Pomembno je, da parlament in komisija ostaneta v stikih pri teh vprašanjih. Korak za korakom bomo lahko reševali ta vprašanja in poskrbeli za tesnejše sodelovanje na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Leđeri. Hvala lepa, gospod Sifert. Res nam je v veliko pomoč, ko slišimo vaše pripombe. Gospod Leđeri, veliko sreče pri tej novi agenciji. Mislim, da je prav, da smo se tudi člani odbora hitro po nastopu funkcije pogovorili z vami. Hvala gospodu Sifertu prav tako. Hvala lepa za potrpežljivost, hvala za disciplino. Hvala kolegice in kolegi, mi pa ne mudoma prihajamo na tretji del te javne predstavitve. Gre za prihodnost informacijskih sistemov, ki so povezani s Schengenom. Najprej bomo povabili goste, gospa Belinda Pajk in gospod Vojčeh Vjevjorovski. -Vjev Um, Medtem, ko gosta prihajata za predsedniško mizo, naj povem, da Evropska komisija pripravlja pregled SIS-2, kot je to predvideno v pravni podlagi. Komisija je objavila tudi sporočilo zveze z močnejšimi, pametnejšimi informacijskimi sistemi na meji. Pomembno je, da izboljšamo interoperabilnost med informacijskimi sistemi. Verjetno številni poznate to sporočilo, v katerem piše, da bi morali posredovati tudi EU potovalne podatke, da bi morali imeti evropski sistem s tem v zvezi. Imamo tudi sistem vstopa in izstopa. Pri vseh teh točkah bomo besedo dali našim govorcema. Začenjamo pa z gospod Belindo Pajk takoj, ko bo pripravljena. Ona je direktorica generalnega direktorata Home, zadolžena za migracije, mobilnost in inovacije. Belinda, deset minut je vaših. Hvala, Klod, hvala vsem. Rada bi omenila novo sporočilo, ki je bilo ravno eh, podano parlamentu danes v času kosila. Komisar King ga je poslal in sicer gre za prvo poročilo o napredku proti eh, pristni uh, varnostni uniji. Gre za informacijske sisteme, ki podpirajo šengensko območje. In zdaj bom tudi omenila nekaj točk, ki so zapisane v tem sporočilu komisije. Rada bi omenila tudi, da bo v petek 14. komisija eh, sprejela poročilo, evalacijsko poročilo o eh, vizumskem informacijskem sistemu. Z veseljem bomo prišli sem in vam spregovorili o tem. Eh, in v zvezi s tem bo potem eh, predlagana tudi uredba naslednje leto. No, zdaj pa sistem SIS. Eh, nekaj bom povedala tudi o evalvaciji, ki jo izvajamo. Rada pa bi potrdila oziroma povdarila to, da so kolegi prej govorili o eh, šengenskem evalvacijskem sistemu, oni se osredotočajo na evalvacijo na mejah. Mi pa s šengenskim evalvacijskim mehanizmom preverjamo tudi eh, ki, eh, potem SIS, VIS, policijsko sodelovanje in pa varstvo podatkov. V mojem direktoratu se ukvarjamo s sistemom SIS in pa VIS torej z evalvacijo sistemov SIS in VIS. Naj vas spomnim, številke za leto 2015, 70 eh, eh, milijonov eh, podatkov je bilo ne samo o ljudeh, tudi o dokumentih, o stvareh, o ljudeh, ki so naprimer bili pogrešani, nekaj tudi o tujih borcih. Končnih uporabnikov je bilo 2 milijona. Vsi s tem pa so dostopali eh, 3 milijarde. 3 milijarde dostopov do sistema je bilo. No, preverjali smo, kako pogosto ljudje uporabljajo ta sistem. In eh, mislim, da tega ne moremo razlagati z upravljanjem meja ali pa z varnostnimi vprašanji. No, mm, nekaj je bilo splošnih ugotovitev tudi v poročilu, eh, ki je že bilo omenjeno. Izvedli smo evalvacijo šengenskega informacijskega sistema v skladu s pravno podlago. Eh, Moram se upravičiti, eh, poročilo je pripravljeno, oziroma evalvacija je pripravljena, mora še skozi naš sistem. Rekli smo, da ga boste dobili na začetku leta, ampak do konca leta bo vsekakor prišlo. No, pa še eh, pravna podlaga, tukaj bi še nekaj povedala. Moramo sodelovati z državami članicami, eh, zato da bo sistem SIS odgovarjal njihovim potrebam eh, in da bomo imeli tudi diskretne preverbe oseb, ki so lahko osumljeni terorizma. Tukaj smo želeli izboljšave. Aktivirali smo tudi določbo v uredbi, ki nam je omogočila. Naslednji imeli smo tudi eh, poročilo o izvedljivosti, eh, potem pa še sistem za avtomatsko identifikacijo prek prstnih odtisov. Agencija EULISA tudi opravlja svoje delo. To je zelo kompleksno. Države članice eh, so govorile tudi o podrobnih specifikacijah, ki jih je treba dodati. K že obstoječi kompleksnosti zdaj imamo pristop na dveh eh, ravneh. Šest do deset držav eh, naj bi sodelovalo leta 2017 v začetni fazi, naslednje oziroma vse ostale države pa se bodo pridružile leta 2018. Eh, to vam povem, eh, ker smo najprej upali, da bo vse skupaj eh, delovalo že leta 2017. Nekaj smo se naučili tudi iz evaluacije sistema SIS, eh, torej kako preveriti pravno podlago. Pravna podlaga je bila eh, nekaj časa nespremenjena, ampak nekaj eh, stvari kaže na to, da jo je treba eh, pregledati. Tudi svet je identificiral takšne zadeve, naprimer boljše izvajanje prepovedi vstopa ali pa odločitev o vračanju. To je tudi treba unesti v sistem SIS. Mi smo izvedli tudi študijo izvedljivosti, to se je mm, zgodilo letos. Mm, z tehničnega vidika to je mogoče izvesti, kar je pokazala ta študija. Moramo pa si ogledati tudi, kako eh, ljudi identificirati eh, na podlagi prstnih odtisov, eh, tudi ko gre za neznane, neželene osebe. Torej, v določenem trenutku še ne veste, kdo to je, ampak na podlagi prstnih odtisov mm, naj bi potem. Eh, tega človeka našli. Eh, potem dostop do šengenskega informacijskega sistema. Eh, države imajo dostop, mi smo jim želeli to še olajšati oziroma jih spodbujati k uporabi, ne uporabljajo ga dovolj. Želimo pa zagotoviti tudi, da bo nova agencija za mejno in obalno stražo to lahko uporabljala, ko bo izvajala svoje naloge. Zdaj pregledujemo tudi to, kako bi izboljšali interoperabilnost med različnimi eh, IT sistemi in Eurodac eh, in pa sistem eh, vstopa in izstopa sta tukaj v igri. Tukaj imamo skupino na visoki ravni, o kateri bom tudi zdaj nekaj povedala. To je skupina strokovnjakov. Aprila smo v sporočilu o informacijskem sistemu v EU sporočili, da bi potrebovali takšno skupino na visoki ravni. Na ta način bi povezali države članice, pa tudi opazovalce z parlamenta in iz sekretarjata sveta. Ti vsi bi potem lahko pregledali, kako optimizirati rabo trenutnih sistemov, kako zapolniti vrzeli in ugotoviti, kje potrebujemo nov sistem. Ljudje, ki potrebujejo tak sistem, naprimer na meji, naj bi dobili lahk dostop do vseh podatkov v sistemu. V sporočilu smo razložili eh, tudi različne faze, ki vodijo do interoperabilnosti. Interoperabilnost pa ni edini način, kako to doseči. Je ena od metod uh, in to uporabljajo že številne države članice, je, da imamo nek umestnik za enotno iskanje. Naprimer, če iščemo državljana tretje države oziroma se ta pojavi na meji, uh, potem obmejni stražar preveri uh, potni list in uh, ko preverja potni list, bi dobil na ekranu tudi podatke iz nacionalnih baz podatkov in iz SIS-a. E, danes e, nadomeščam e, kolega, zato ker se razpravlja trenutno o tem, kako usposobiti oziroma vzpostaviti tak umestnik. Imamo tudi varuha za varstvo podatkov oziroma uradnika za varstvo podatkov. Danes je komisar King napovedal, da bo podal umestno poročilo še pred koncem tega leta o eh, delu te skupine strokovnjakov na visoki ravni. 8. Eh, novembra bo komisar prišel k vam in vam predstavil tudi svoje stališče o določenih temah. Ena od eh, tem oziroma sistemov, Eh, ki bi jih morali raziskati, kot je omenjeno tudi v poročilu aprila, je ETIAS, to je sistem za potovanje informacij in avtorizacijo potovanj. V sporočilu smo napovedali, da bomo eh, pri tem sistemu pogledali, kakšna je izvedljivost in pa proporcionalnost. Stvari pa so šle hitro naprej, odločitev je bila sprejeta eh, v komisiji, to je napovedal komisar Juncker v govoru o stanju v Uniji, pa tudi predsedniki eh, vladi držav v Bratislavu vi so rekli, da je treba pospešiti delo na tem področju. Torej, zakonodajni predlog potrebujemo in ga bomo verjetno pripravili do novembra. To bo sistem, ki bo zadeval eh, državljane tretjih držav, ki ne potrebujejo vizuma. Ni cela 4 milijona ljudi oziroma milijarde ljudi ne potrebuje vizuma za potovanje v Evropo, Um, ta številka se bo povečala tudi eh, prek pogajanj o sporazumih eh, za liberalizacijo vizumskega režima, naprimer, ko gre za Gruzijo, eh, Turčijo in tako naprej. In tu bo dalo več informacij o ljudeh, ki prihajajo na naše meje. Zelo podobno velja to za nas, ki potujemo brez vizumov v Kanado in ZDA. tam se bo potem eh, preverilo, eh, ali ta oseba lahko vstopi in eh, to bo naredil mm, tisti stražar na meji. Imamo tudi preverbe ljudi, ki prihajajo v Evropsko unijo po zraku, torej prek letališč imamo PNR in tako naprej. No, še nekaj bi na hitro povedala o drugem sistemu, o katerem zdaj razpravljamo v obeh institucijah. To je sistem vstopa in izstopa. Mislim, da smo dobro sodelovali. Vse tri institucije so sodelovali od prvega predloga naprej. 2014 je vse skupaj začelo, 2015 smo napredovali, zdaj pa imamo nov predlog. In to bo sistem, ki bo zadev državljane tretjih držav, ki prihajajo za kratkoročno bivanje, gre pa za vstop in izstop iz šengenskega območja. Eh, parlament eh, pospešeno dela na tem predlogu in upam, da boste do konca tega leta obe instituciji v stanju, da se bodo začeli trialogi januarja. To je eh, prednostna naloga zdaj za vse institucije. Torej, vsi bi radi dosegli dogovor eh, čim prej. Eh, upamo, da še letos, ampak mislim, da vsekakor je bil dosežen napredek v svetu. Trialogi se bodo začeli. O veliko temah smo razpravljali. Tudi prejšnje leto je bil, bila tukaj javna razprava v tem odboru. Mislim pa, že, da mi je že zmanjkalo časa opravičujem se, gospod predsednik. Helpful, you have a good way of explaining everything. Vi tako dobro vse razložite. Samo za kolege, ki so zamudili začetek eh, te razprave, Belinda je omenila tudi, da je komisar King eh, objavil poročilo o napredku oziroma novo sporočilo, to je bilo objavljeno danes. Eh, gre za napredek na področju varnostne unije. To želim povedati kolegom, ki jih ni bilo prej v dvorani. Gospod eh, Viverovski, ki je asistent Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, vi ste končni govorec, izvolite. I think, uh, the European Data Protection Hvala, ker ste povabili tudi eh, nas na to zasedanje, eh, na zasedanje o šengenskem informacijskem sistemu in širše gledano na PNZ. Veliko pobudje, ki se trenutno eh, dogajajo in o katerih evropske institucije razpravljajo. Evropska unija se sooča z velikimi imigracijskimi in varnostnimi izzivi. Priznavamo prizadevanja komisije, da bi obravnavala vse te dodatne težave, s katerimi se sooča Evropska unija v tem trenutku. Istočasno pa se moramo eh, spomniti tudi, da je treba v polni meri eh, zavarovati temeljne pravice, kar eh, piše tudi v listini in to je predpogoj za reševanje teh izzivov. Upravljanje s podatki, je tisto ključno področje, na katero se bom osredotočil v svojem prispevku. Eh, dva pogoja v listini eh, sta naslednja, načelo zasebnosti in pa sorazmernosti eh, ter potrebnosti. To mora zakonodaja in oba zakonodajalca morata to vzeti v obzir. Zakonodajalec mora vsebinsko razložiti, kako uh, bi lahko, uh, oziroma kako se ne da ukrepati na manj uh, intruziven način, uh, zakaj so torej te informacije nujno potrebne. Nekaj problemov se pojavlja že v tem trenutku. Uh, imamo uh, pregled Eurodaka, to je prvi del svežna uh, za skupen evropski azilni sistem. Uh, in uh, tukaj ni dovolj govora o proporcionalnosti. Podatki uh, so proporcionalni takrat, ko se uporabljajo za en namen. Ti pa lahko uh, postanejo neprimerni oziroma ne ustrezajo več namenu. Druga stvar, ki je problem, je, da ni jasno, ali ta. Um, Eh, predlog o ETIAS-u bo pospremljen tudi z oceno, pa še predlog o sistemu eh, vstopa in izstopa. To še ni bilo sprejeto, to je del drugega svežna. Eh, predlog o ETIAS-u pa se že osredotoča na podatke o sistemu vstopa in izstopa. razumemo, da obstaja pritisk, da se odzovemo na te izzive, ampak m, mm, ukrepi postajajo vse hitrejši. In zato tudi mi e, pospešeno ukrepamo. Upravljanje migracij in pa varnostni nameni so trenutno povezani, e, eh, bodi si, ko gre za. E, uporabo trenutnega eh, sistema, tukaj imamo v mislih VIS in SIS ali pa ko gre za nov informacijski sistem, naprimer sistem eh, vstopa in izstopa ali pa da se um, poveča pristojnosti trenutnim organom, naprimer Agenciji za mejno in obalno stražo. Šengenski informacijski sistem je bil ustvarjen kot neko nadomestilo, nadomestni ukrep potem ko so bile ukinjene notranje meje oziroma nadzor na notranjih mejah v šengenskem območju. Eh, potem smo prešli na SIS-2, to je bil eh, prehod eh, na drugačen namen z nadzora, tu, z nadzora na bolj preiskovalne namene. Še osebna pripomba leta 2006 in 2007 smo razpravljali o uh, sistemu SIS-2. Sam sem bil v izvorni državi, ki je bila odgovorna za interoperabilnost eh, baz podatkov za izvajanje pregona. In spremljali smo, kaj bo vključeno v šengenski informacijski sistem. Poleg tega pa se je ta država učila, uh, uh, kako uporabljati in dostopati do teh podatkov. Vse skupaj bo zelo vplivalo na, na men. Naprimer, pri pregledovanju prstnih odtisov bo prišlo do orodja za izvajanje pregona. Like out... Radi bi izpostavili še eh, nekaj. Tukaj gre za dve različni področji in mislim, da moramo razlikovati med uh, cilji in nameni obeh področji. Priznavamo potrebo, da organi pregona morajo imeti na voljo najboljša orodja za identifikacijo uh, storilcev terorističnih uh, dejanj ali pa kaznjivih dejanj ta orodja lahko predstavljajo v določenih okoliščinah tudi eh, vir eh, informacij za organe. Dostop do teh eh, podatkov za organe pregona, čeprav je to upravičeno, pa ni nepomemben. Ti sistemi so bili razviti za uh, spremljanje migracij in tako naprej, ne pa za organe pregona. Mm, tukaj je šlo za specifičen namen, uh, vključene so tudi varovalke in pa pogoji za dostop. Eh, tu je odločilnega pomena pri dostopu. Sprememba za dostop pa zahteva še nadaljne študije o tem, kakšen bo učinek na temeljne pravice. Nismo še videli vseh dokumentov komisije. To bo vsekakor zahtevalo resno in poglobljeno analizo. Lahko pa rečemo, da je treba tukaj upoštevati tudi to, ali je v oceno učinka vključeno tudi varstvo podatkov in ali se vedno uporabijo eh, najmanj agresivni načini eh, za zbiranje podatkov. Poleg tega je treba upoštevati, ali uh, je bilo zagotovljeno uh, varstvo in ali so nameni uh, ustrezni. Torej, treba je ločevati med notranjo varnostjo in pa migracijami. His speech on the State of the Union in Strasbourg. 14. septembra je predsednik komisije imel uh, govor o stanju v Uniji. V njem je osvetljiv pomen tega, da se brani evropske meje. Povdaril pa je tudi to, da izmenjava obveščevalnih podatkov ne sme kršiti temeljnih pravic. Jasno je tudi povedal, da je varstvo podatkov ena ključnih vrednot. No, v zaključku naj povem naslednje v številnih dokumentih je bilo jasno zapisano, naprimer eh, v strategiji za interoperabilnost, ki je bila pripravljena pred nekaj leti eh, znotraj projekta ISA. Torej, zapisano je bilo, da je pet stvari pomembnih, eh, pet plasti imamo, ena od njih je naprimer politična, potem tehnična in tako naprej. Zagotoviti moramo, da tehnično in eh, semantično raven upoštevajo tisti, ki uporabljajo interoperabilnost. Moramo pa zagotoviti, da pravna eh, podlaga oziroma da pravna eh, raven, da se ustvari na pravi način in da se upošteva tudi vse udeležence. Zaščita temeljnih pravic, naprimer pravica do zasebnosti in do varstva podatkov, te pravice ne onemogočajo Evropske unije ukrepanja, se pa to tudi ne zaustavi na mejah Evropske unije. Vse to velja za vsakega posameznika, ne glede na to, ali je državljan ali državljanska eh, Evropske unije, ali gre za migrante, ali gre za begunce, nezakonite priseljence, prosilce za azil ali kogarkoli drugega listino je treba spoštovati v vseh primerjih in eh, nadzornik za varstvo podatkov je tu zato, da pri tem procesu pomaga. Hvala. Hvala. Zdaj pa vprašanja poslancev in poslank. Eh, gospod Lopez Aguilar, gospod Deprej, gospa Veržija in gospod Kuelju. Gospod Lopez Aguilar bo spregovoril prvi. Prosim, če ste vsi razmeroma kratki. I'll be brief. First word. Hvala. Kratek bom. Upravičil se bom, da nisem bil tu uh, celo popovdne, ampak kot drugi sem moral uh, tudi na druge uh, sestanke, da izpolnim svojo dolžnost uh, na različnih področjih uh, kot poslanec in član različnih odborov. Gospod, uh, gospa Pajk. Uh, pred kratkim eh, sva se eh, videla. Eh, v svetu je blokiran vizumski zakonik. Ravno danes zjutraj sem govoril o tem, opozoril sem na nerazumevanje sveta na tem področju. Svet je tudi so zakonodajalec in če komisija ne bo pritisnila nam, da sodeluje s parlamentom, potem sploh ne bo zakonodaje. A imam pa tudi vprašanje po tem prvem komentarju. E, šengensko območje je v slavi formi. Državljani najbolj cenijo prost pretok e, ljudi, storitev in tako naprej. In to je zdaj ogroženo zaradi varnostnih vprašanj. Včasih so razlogi že celo histerični. Uh, grožna varnosti je tudi realna, to je res. Ampak to, da se slabša eh, stanje Schengna, ni odgovor na to. Schengen ni več tisto, kar je bil. Eh, kako si komisija predstavlja obnovo Schengna, da bo spet tak, kot smo ga poznali? Kadarkoli vprašamo poslance, kadarkoli pridemo v Strasbourg, moramo dvakrat ali trikrat pokazati potni list, preden lahko vstopimo v parlament. Isto se dogaja na poti nazaj. Kdaj bo situacija spet normalna? Ali se bo to sploh kdaj zgodilo ali pa nikoli? Ali nikoli ne bo več tako, kot je bilo? One, um, Gospa Veržija. Oprostite, gospod predsednik. Pridno sem poslušala vse, kar se je tu dogajalo popovdne in prvič se bom oglasila. Ne bom predolga. Rada bi se zahvalila gospodu Vjevjorskemu. Eh, kajti prvič smo tukaj spregovorili o temeljnih pravicah, eh, do zdaj so bile te omenjene samo parkrat, ampak eh, dokler, oziroma odkar sem bila v tem parlamentu, sem vedno poslušala, kako si ta odbor prizadeva za ravnotežje. Ne. Mm, strinjam se z ogorčenostjo gospoda Aguilarja. Ni me bilo zjutraj na tem sestanku, ampak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 moram se istočasno ukvarjati še z drugimi stvarmi, ki tudi zadevajo odbor Libe. Ukvarjam se za medijsko svobodo na mađarskem, če vas res zanima, kaj sem delal v teh trenutkih, ampak lahko delam več stvari naenkrat. Eh, eh, to je predpogoj, da si lahko predsednik odbora Libe. Vous l'expliquiez euh, tout à l'heure, c'est vrai que nous allons avoir une nouvelle. No, e, novo sporočilo bomo dobili, kot je rekel predsednik. E, e tukaj se že prav težko znajdem, toliko je e, samo inicijativnih pobud, poročil, sporočil in tako naprej. Malo sem zmedena zaradi vsega tega. Sistemi se tudi množijo. Imamo nov. No, informacijski sistem o potovanjih. Tega nisem prej poznala. In mislim, da gre tukaj spet za obnovo pametnih meja, eh, ki smo, torej te pametne meje smo postavili v bok sistemu vstopa in izstopa. Potem interoperabilnost različnih sistemov. To me tudi malo plaši. In sicer glede na vse, kar ste zdaj povedali. Eh, skrbi me proporcionalnost glede na cilje, ki se razvijajo. In ti cilji so, postajajo eh, drugačni, vse več je nevarnosti in tako naprej. Eh, nisem prepričana o učinkovitosti tega sistema. No pa še ena skrb v zvezi z Eurodakom. Ta sistem je bil najprej zasnovan za prosilce za azil, zdaj pa imam občutek, da bo to Eh, sredstvo za to, da se prežene eh, neprimerne prosilce za azil in to me zelo moti. Rada bi, da bi se vsi eh, tega malo bolj zavedali. Sama vse težje razumem, kam nas to vodi. Vse se dogaja zelo hitro in gospo predstavnico eh, generalnega direktorata Home bi rada vprašala naslednje, ampak tudi ona me ne posluša, ker govori po telefonu. No, nekaj o sistemu vstopa in izstopa. Zanima me časovnica, eh, omenjen je bil 4. januar, ampak eh, na prejšnjem sestanku, ki smo ga imeli, smo bili zmedeni, niso nam bili jasni cili. In zanima me, kako je s tem sprejeti bil nov eh, dokument. Eh, mislim, da ta način priprave zakonodaje ni najbolj primeren, tudi ni vreden Evropske unije. In tukaj se povsem pozablja na vprašanje temeljnih pravic. Eh, mislim, da je to vprašanje, ki je zelo blizu številnim članom tega odbora. Hvala. Thank you, Mary Christine. I can confirm that Mrs. Pike was taking careful notes of what. Gospa Pike si je zapisovala to, kar ste vi govorili, e, telefon pa ima izklopljen. Moj telefon je bil priklopljen. E, moram ga imeti prižganega, zato ker dobivam veliko elektronske pošte o sestankih, ki bodo jutri in tako naprej. La Hongrie, c'est moi qui vais vous mettre en cause encore. No, pri mađarski vam tudi lahko še kaj povem. Mm, honestly, I can do two things at once, you know, that's Libby for you. Anyway, so... Na res lahko več stvari počnem hkrati. That's good. Okay, right, next, uh, Mr. Depre, please. Sorry to... Uh... Gospod Depre, izvolite. Uh, merci, president. Uh, ah, merci aux deux orateurs. Hvala, gospod predsednik, hvala obima govorcema, ki uh, sta se dobro dopolnjevala. Uh, Ehm, vsak mehanizem mora spoštovati temeljne pravice in temeljne pravice morajo biti spoštovane v vseh eh, mehanizmih. Eh, s tem se pridružujem kolegici, ki je govorila pred mano. No, podpiram gospoda eh, Lopeza Gilarja pri njegovem vprašanju. Gospe Pajk sporočam, da je treba sporočilo prenesti naprej na komisijo. Kakšne so pobude, da se deblokira vizumski zakonik? Eh, tukaj imamo konflikt, temu bodo sledili še drugi in komisija bo potrebovala veliko političnega eh, poguma, da to reši. No, eh, gospa Pajk, zelo pozorno sem prisluhnil vaši predstavitvi, govorili ste o sistemu SIS in pa o spremembah, ki ste jih predlagali, o teh si postavljam več vprašanj. Eh, torej to je dobro, da bo Europol imel neomejen dostop. Eh, eh, če je to cilj, potem ga popolnoma podpiram. Potem eden od problemov je, da vse države članice ne zagotavljajo informacij za sistem SIS na enak način, naprimer, ko gre za boj proti terorizmu. Ali vidite kakšno pravno možnost, da jih spodbudimo k temu? Ne vem, ali tako sredstvo obstaja. Združene eh, države članice o vseh primerih eh, sporočajo informacije, ko gre naprimer za teroriste ali pa za potencijalne teroriste. Tu bi se mi zdelo eh, primerna in objektivna prednostna naloga. Veliko tujih borcev že prihaja in pa še bodo prihajali na območje Evropske unije in zato bo to zelo aktualno vprašanje. Potem pa še nekaj. Salabdeslam. Um, je prišel nazaj v uh, Belgijo ob 9.10, uh, eh, so ga um, prestregli na meji francoski policisti ob 9.44. Je eh, nek policijski uradnik uh, v Franciji zaprosil urad v Belgiji za informacije. Um, urad v Belgiji pa ni odgovoril. Tukaj gre za izmenjavo policijskih informacij. Uh, Eh, torej v Belgiji so imeli eh, informacije o Abdeslamu, namreč da je bil kandidat za džihad v Siriji in da je bil radikaliziran. Moje vprašanje je naslednje. Ali ne bi eh, mogli z nekim centraliziranim sistemom zamenjati te izmenjave? To bi lahko bilo pri Europolu in na ta način bi si izmenjevali informacije. Policist ima nek zadetek v sistemu SIS in mislim, da bi morali imeti centraliziran sistem eh, za upravljanje vsega tega. Tu ni edini primer, eh, ko se je pojavil tak problem v praksi in ko je to imelo tudi eh, hude praktične posledice. Pa še zadnji element, o katerem sem govoril tudi včeraj na nekem drugem sestanku, v sistemu stopa in izstopa državljane tretjih eh, držav, bomo zdaj eh, prosili za eh, prstne vtise, vzeli jim bomo mm, potez, sliko obraznih potez in tako naprej. Ali bodo torej države članice morale vzeti vse te podatke od vseh nezakonitih državljanov, Eh, priseljencev. Če bi imeli to eh, v sistemu, oziroma če bi imeli vsi dostop do sistema, potem eh, ne bi bilo treba vsaki državi članici početi vsega tega, ampak taka interoperabilnost ni bila predvidena v sistemu med sistemoma Eurodac in pa interoperabilnostjo informacija bo nekje shranjena, ne bo pa na voljo drugod. In uh, mislim, da bi morali uh, to zagotoviti, tako kot to predvideva uredba Eurodak. Hvala lepa. Za konec še gospod Koelje, ampak eh, gospa Sipel prosi za besedo. Brigit, čim krajše, prosim. Se pravičujemo samo kratko bi komentirala pred teboj, če lahko. Opravičujem se tudi zato, ker nisem mogla biti tukaj pri uvodnih besedah naših govornikov. Res je, včasih imamo ta vtis, da nekatere države menijo, če bi zbirali vse informacije od vseh na svetu, potem bi lahko identificirali vse nevarne osebe. Ampak to ni res. Imeli bi preveč podatkov, to bi bilo preveliko breme in preprosto bi bilo preveliko dela, da brskamo skozi vse informacije in prav zato ne bi odkrili tistih podatkov, ki so res pomembni. Torej, preveriti moramo, ali res potrebujemo vse te podatke in vse te tipe podatkov od vseh. In drugič, Imamo različne baze podatkov, vprašanje pa je, kako jih organiziramo. Tukaj bi rada nekaj povdarila. Mislim, da so naši govorci to že izpostavili. Namreč vprašanje interoperabilnosti je možno organizirati na več različnih načinov. Ali bomo imeli eno veliko skledo, v katero bomo metali vse podatke in vsi bodo imeli dostop do vsega, ne glede na to, ali lahko te podatke uporabijo ali ne ali pa bi to lahko organizirali na bolj pameten način. Po mojem mnenju je to trenutno najpomembnejša razprava v skupini na visoki ravni za interoperabilnost. Imam pa še vprašanje za kolega iz eh, službe za zaščito podatkov. Namreč zanima me, koliko so oni vključeni v te razprave, kar se tiče zbiranja podatkov, pa tudi kar se tiče organiziranja interoperabilnosti različnih baz podatkov. Pa še za konec, ne smemo pozabiti, da obstaja veliko sodb, ki jih bo sodišče pripravilo k malu, glede masovnega zbiranja podatkov brez suma. To je namreč eh, prepovedano in tukaj moramo biti zelo pazljivi. Hvala, Brigit, hvala, da si bila kritka, sedaj pa, kratka, sedaj pa Karlos. Najlepša hvala. Ja. Dve vprašanje imam. Za začetek pa bi se zahvalil govorcema, ker sta zelo dobro povedala, zakaj je sistem SIS tako pomemben in zakaj moramo tukaj spoštovati temeljne pravice in uh, varstvo podatkov. Dve priporočili imam. Gospa Pajk je rekla, da bo komisija do konca letošnjega leta pripravila nov predlog glede sprememb za pravno podlago sistema SIS. Tukaj imam dva predloga. Prvič, nov predlog za spremembe mora upoštevati nove varnostne grožnje strani terorizma. In drugič, potrebujemo obvezo za to, da se umestijo opozorila o tem, če se nekomu zavrne vstop eh, v državo. To je bila velika težava, ki smo jo pred kratkim opazili. Pa še dve vprašanje. Prvič, nam lahko podate več podatkov, kar se tiče uporabe sistema SES, po tem, ko sta se dogodila napada na Pariz in Brusel. Pa še nekaj, kar je povedala kolegica Sipel. Bolje moramo izkoristiti obstoječe sisteme in uh, Zanima me, kakšno je trenutno stanje v eh, visoki skupini za interoperabilnost, kar se tiče uporabe teh sistemov. Hvala. Hvala, Karlos, in hvala za tip dve priporočili. Kolege, ki vas prej ni bilo tukaj, naj spomnim na to, da so koordinatori ustanovili namensko delovno skupino za Schengen znotraj odbora Libe, Karlos pa je predsednik te skupine, prav zato se oglaša v vsaki panelni razpravi. Besedo bom najprej dal Belindi. Na voljo imate 5 do 6 minut. Žal mi je, vem, da je bilo veliko vprašanj in poskusite najboljše odgovoriti. Hvala, gospod Aguilar. Dobro razumem to, kar ste rekli glede vizumskega zakonika. Pripričana sem, da ste to omenili v zadnjem trialogu in komisija seveda razume pomisleke parlamenta, eh, kar se tiče predloga humanitarnih vizumov. Upam, da parlament razume, kakšen je bil. Eh, kakšna je bila naša pojasnitev glede teh težav? To smo storili v najboljši veri. Parlament mora to razumeti, da je to v okviru trenutnega predloga morda ne, ne dobro utemeljeno, ampak to bi potem umestili v drug predlog za premestitev in preselitev. To ni smiselno pri šengenskih eh, vizumih. Pa še nekaj glede razprave, ki je podobna prvemu panelu, namreč eh, komisija želi vzpostaviti dobro delujoče šengensko območje. 25. oktobra bomo pripravili novo, eh, nov sklep glede uh, tega, da se podaljša možnost za kratkoročne, uh, začasne, začasen meni nadzor. Tisti, ki govorimo o Schengnu in informacijskih sistemih, pogosto govorimo o temeljnih pravicah. Najprej smo imeli predlog o pametnih mejah, sedaj pa imamo predlog o sistemu za vstop in izstop in tukaj imamo obširno poglavje ki govori o temeljnih pravicah tudi v oceni učinka. Naj vam zagotovim, da smo zelo pozorni tudi kar se tiče potrebe in uh, sorazmernosti takšnih podatkov. Nekdo je prosil za uh, oceno učinka ETS-a. No, v nekaj tednih tega verjetno ne bo. Poznam vrednost ocene učinka, ampak vseeno eh, mislim, da lahko sprejmete to, da je naš temeljni pristop glede eh, varnosti, zaupnosti podatkov enak kot pri sistemu za vstop in izstop. Tesno sodelujemo z kolegi, ko pripravljamo ta predlog in smo zelo povezani z uradom eh, IDPS. E, za zaščito podatkov. Direktorja smo povabili na sestanek naše skupine na visoki ravni in tukaj ni nobenega konflikta med nami. Ko pripravljamo te sisteme in baze podatkov, vse spoštujejo temeljne pravice tako evropskih državljanov, kot tudi državljanov tretjih držav. Gospod Depre, Europol ima dostop do šengenskega informacijskega sistema, kljub temu, da se včasih zdi, da ga nimajo pogosto ga ne uporabljajo primerno. Lahko še razširimo njihov dostop, ampak eh, predvsej razočarani smo, da Europol ne uporablja sistema SIS, še manj pa vizumski informacijski sistem. Ko date kot parlament dostop agencijam do informacijskih sistemov, jih morate spremljati in eh, ugotoviti, kako to poteka. Namreč, če imajo dostop, pa ga ne uporabljajo, potem to ne pokoristi našim argumentom, kar se tiče dostopa do drugih sistemov. Kar se tiče tega belgijskega primera, kolega verjetno ve veliko več o tem kot jaz, ampak vprašanje je, kako hitro se, politič, se policisti odzovejo na neke informacije. Za nas je zelo pomembno, to, da države članice dovolj sredstev in osebja ter finančnih sredstev namenjajo uradom eh, za sistema SIS-INVIS. Države članice pričakujejo več od uradu eh, SIREN, ampak eh, ne povečujejo lastnih sredstev. Tukaj obstajajo še druge težave pri tem primeru, ampak temu se ne bom sedaj pretirano posvečala. O tem lahko govoriva dvostransko. Kar se tiče interoperabilnosti šengenskega informacijskega sistema in eh, sistema za vstop in izstop, vem, da ste o tem govorili včeraj na proračunskem odboru. Tukaj lahko podam več informacij dvostransko. Obstaja nekaj tehničnih problemov, ampak govore o interoperabilnosti in eh, to ne pomeni, da obstaja en velik sistem, ki so vsi, pove, so vsi ti sistemi povezani, vsak ima dostop do vseh informacij. Ne, to ni namen. V sporočilu smo zapisali, kakšne so različne faze dostopa do teh sistemov. Prav zato želimo enotni umestnik za iskanje. Namreč eh, v tem primeru bo oseba videla, ali je nekdo vnešen v sistem in kakšen ima dostop. Ampak o interoperabilnosti bomo povedali še več kasneje, to je namreč povezano z nacionalnimi kopijami in tako naprej. Gospod Koeljo, kar se tiče podatkov o uporabi SIS-a po terorističnih napadih v Parizu in Bruslju. Teh podatkov nimam, morda jih ima moja ekipa in bomo to posredovali. Kar se tiče skupine na visoki ravni, v sporočilu komisije smo zapisali nekaj o tem in komisija je gotovo podala veliko informacij, ampak komisar King vas je želel obvestiti o določenih napredkih pri. Eh, različnih zadevah. Upam, da bo to pomagalo in da vam ne bo dodajalo dodatnih eh, bremen informacij. Komisija je torej prevzela pobudo in želela podati informacije o tem, kaj se dogaja znotraj skupine na visoki ravni. Želimo namreč podati informacije o zgodnih rezultatih, kot je naprimer enotni umestnik za iskanje. Ampak novembra bomo o tem spregovorili več dva plenarna zasedanja sta potekala, veliko dela pa poteka tudi v tej skupini na visoki ravni. Preden govorimo o novih sistemih in novih funkcijah, je pomembno razmisliti o tem, kako države članice uporabljajo obstoječe sisteme. Kot že povedano, mora skupina Šavan to naprimer nadzirati in spremljati. Sistema SIS in VIS, tukaj vidimo, da države članice ne izvajajo nalog, za katere eh, so zavezane z zakonodajo. Tukaj obstaja kar nekaj postopkov zaradi kršitev in neprijetno je, da države članice ne izvajajo svojih obveznosti in uporabljajo teh sistemov. Toliko za enkrat. Najlepša hvala. Here, the... Ja, mislim, da so bile, so bile vprašanja večinoma za komisijo. Gospod Vjevjerovski, eh, izvolite morda še za konec. Ja, večina vprašanj je bila namenjenih komisiji, tako da bom čisto kratek. Razumemo to, da so nova orodja potrebna, ampak vloga eh, Evropskega nadzornika za pravice je to, da zastavljamo ta neprijetna vprašanja vprašanje je, kako se bo upravljalo te sisteme. Ko, ko je govora o interoperabilnosti, seveda to ne pomeni centralizacije ena vseh baz podatkov. Podatkovne baze bodo nekako povezane in bodo lahko komunicirale med seboj. Kaj to pomeni? Oseba, ki je navajena na sistem A, bo lahko razumela tudi informacije, ki prihajajo iz sistema B. Namreč vse to je pravno zelo dobro pripravljeno in usklajeno. Veliko vprašanje za eh, Evropski urad za varstvo podatkov pa je, kdo je tukaj hišnik, kdo to upravlja, kdo ima ključe, eh, kaj lahko neka oseba z določenimi ključemi doseže, do katerih eh, informacij lahko pride in tako naprej. Mi smo bili povabljeni na sestanek skupine na visoki ravni, morda ne od začetka, ampak sedaj smo zadovoljni z sodelovanjem z njimi. Poskušamo ostati v stiku z komisijo glede tega vprašanja. Hvala lepa, hvala, da ste prišli na današnji sestanek in hvala za te dodatne informacije. V ponedeljek 17. oktobra bo z nami gospod Rutej z DG Home. Predstavil bo napredek eh, pri teh informacijskih sistemih in interoperabilnost sistemov. Za konec bi dal besedo gospodu Koelju, ki lahko na kratko povze, povzame zadevo. Carlos, izvoli, kratek povzetek. Najlepša hvala, hvala za to javno predstavitev in za to, da ste se odločili ustanoviti to namensko skupino. Hvala govorcem. Prosim vas, eh, da prisluhnete mojim zaključnim komentarjem v portugalščini. Najlepša hvala. Za začetek bi vas rad spomnil na to, kar je povedal Franz Timmermans, prvi podpredsednik komisije. Namreč eh, Schengen ni problem, ampak je rešitev. Sam bi šel še korak naprej. Namreč Šengensko območje je del DNK-ja Evropske unije, še bolj kot evro skupna valuta. Ko evropski državljani prestopijo mejo svoje države, nimajo občutka, da so tam popolni tujci, ampak da so tam dobrodošli, saj so evropski državljani. To je bilo danes tudi jasno pokazano. Svoboda gibanja ne, do tega, ne privede do tega, da bi ljudje bili v negotovosti, da se ne bi počutili varne. Ne, vidimo tudi, da se določena kazniva dejanja zmanjšujejo, naprimer, kar se tiče drog. Ljudje imajo veliko zaupanja v mehanizme, ki naprimer omogočajo policijsko sodelovanje in sodelovanje pravosodnih organov v državah članicah. To je zelo pomembno. Schengen ni odvisen samo od uh, večjega zaupanja, Schengen sam prinaša zaupanje. Prav zato je pomembno opredeliti dobro delujočo šengensko območje. Slišali smo glede eh, visokih stroškov, ki bi bili povezani z ponovno vzpostavitvijo mejnega nadzora. Več kot 20 eh, milijonov evrov ali nekaj takšnega. Komisar Avramopoulos je povedal, da si želi čim prejšnjo odpravitev menega nadzora na notranjih mejah. To je v pristojnosti držav članic, res je, ampak eh, vemo, da so države članice to vzpostavile z dvema različnima ciljema. Nekateri so to naredili za boljše upravljanje migracijskih tokov. Drugi pa so to storili zato, da bi ponovno uvedli nacionalistično retoriko. Tukaj moramo biti zelo pazljivi in paziti, kaj se dogaja pri, ponovnem, pri ponovni uvedbi notranjih mejnih nadzorov. Zaključki so torej naslednji. Prvič, ne smemo spreminjati pravne podlage za šengenski zakonik. Potrebujemo samo boljše izvajanje te zakonodaje. Evropska komisija kot eh, varuh pogodb ima tukaj glavno nadlogo za nadzor. Upam, da bo v okviru namenske skupine tukaj dosežen napredek. Bolje bi bilo, da izboljšamo kakovost informacij, ki obstajajo. Gospa Pajk je že omenila šengenski informacijski sistem, ki je zelo dober, dalo pa bi ga se še izboljšati. Upamo, da bomo kmalo prejeli tukaj predlog za spremembo pravne podlage, ki bi ga naj dobili v decembru. Ne potrebujemo novega šengenskega sistema, samo odpraviti moramo šibke točke, kar se lahko zgodi tudi preko eh, analize ranljivih točk, kar bo opravila nova agencija za Evropsko mejno in obaljno stražo. Še enkrat ponavljam, potrebujemo več solidarnosti med državami članicami in več vzajemnega zaupanja. To sta alfa in omega za dober šengenski sistem. Hvala. Najlepša hvala, Karlos. Danes popovdne smo slišali veliko pomembnih informacij, ki bodo koristile delu parlamenta v prihodnosti. Hvala vsem kolegom, ki so prispevali k tej razpravi in hvala za zelo dobre prispevke poslancev. Hvala tudi vsem gostom, ki so danes prišli. Tako sestanek je sedaj zaključen. Vidimo se jutri ob 9. zjutraj. Hvala.